guten Morgen. Wir nehmen unsere Arbeit von gestern wieder auf und beginnen mit. Hvala lepa, nadaljujemo z delom. Prva točka na dnevnem redu je glasovanje o mnenju gospoda Črneckega, Evropska investicijska banka, letno poročilo leta 2013. Želi poročevalec besedo? kolega Črnecki, izvolite besedo. Pani Provinčonca, ja šanuje čas. Eh, eh. Hvala lepa, gospa predsedujoča. No, e, da bomo spoštovali časovnice, lahko povem, da je bilo tukaj že vse povedano, vse jasno in za lahko kar, zato lahko kar začnemo glasovati. Dobro, potem pa najprej testno glasovanje. Tisti, ki imate glasovalne kartice seboj, pritisnite na enega izmed gumbov, tako da bomo videli, če vse deluje, ali želi kdo glasovati, pa nima svoje kartice. Ne, imamo 17 članov in 13 nas je sedaj glasovalo. Kaj pa je z ostalimi? No, bomo videli, kako bo potekalo vse skupaj. Dan kommen wir zum Änderungsantrag 1. Predlog spremembe 1. Glasujemo elektronsko. Vse gre hitreje. Konec glasovanja. Soglasno sprejeto. Predlog spremembe 2. Glasujemo elektronsko. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 17 za, en glas proti, predlog spremembe 3. V dveh delih, prvi del. Konec glasovanja. 16 za, 2 proti, drugi del. Konec glasovanja. 11 za 7 proti sprejeto, predlog spremembe 4. Predlog spremembe 4. Ja, prej smo morali zaključiti glasovanje. Predlog spremembe 4 je sprejet. Drugi del predloga spremembe 4. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 5. Konec glasovanja. 19. za sprejeto. Predlog spremembe 6. Konec glasovanja. 19 za, predložene spremembe 7, konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 8, konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 9. prvi del, konec glasovanja, sprejeto, drugi del, predloga spremembe 9, eh, konec glasovanja, sprejeto. In še predlog spremembe 10, konec glasovanja, sprejeto. Tako spremenjeno mnenje kako glasujete, konc zasavanja. 17 za in 3 vzdržani glasovi, torej mnenje je sprejeto. Hvala lepa, s tem smo zaključili to točko na dnevnem redu. Naslednja točka na dnevnem redu, posebno poročilo računskega sodišča o skladu za zunanje meje. To je zelo pomemben, eh, pomembno poročilo. Za računsko sodišče je pristojen gospod Galeja, ki bo predstavil poročilo računskega sodišča. Prosite, jaz imam vse tako zapisano. No, naš poročevalec je pa Denis De Jong. Ja, Oprostite, Zmotila sem se. Začeli bomo s posebnim poročilom številka 12 skozi 2014 o biotski raznovrstnosti. V zvezi s tem pozdravljam gospoda Ovna. Ravno sem razmišljal o tem, kako se je gospod Galea spremenil. Gospod Ovn, vi imate besedo. Dank, um, ähm, I... Hvala lepa, gospa Gresle. Vesel sem, da lahko poročam o poročilu o biotski raznovrstnosti. Spoštovana predsednica, spoštovani poročevalec, spoštovani člani odbora za proračunski nadzor, hvala, da ste mi dali priložnost, da predstavim to poročilo. Ob tej priložnosti bi želel čestitati kolegu Manskurju za delovni dokument, ki sem ga prebral s velikim zanimanjem. Gre za prvo poročilo, ki ga tukaj predstavljam, potem, ko sem uh, začel delati da, za sodišče spomladi, sem prevzel tudi odgovornost za to poročilo. Zato se želim zahvaliti tudi gospodu Lazaru, mojemu kolegu, za dragoceno delo. Uh, Eh, kajti on je bil prej pristojen za to področje. Hvala tudi vodju moštva Stevenu Adamsu, ki je tukaj na moji desni. Na začetku bi želel pojasniti, zakaj smo izvedli to revizijo in kako smo k njej pristopili. Eh, potem pa bom predstavil še glavne ugotovitve in pa priporočila. Izguba biotske raznovrstnosti vpliva na živa bitja, njihove ekosisteme in ima um, močne posledice za gospodarstvo in za okolje in zdravje. Kakor je povedal gospod eh, Mansur, je to bistvenega pomena za človeško življenje. Eh, torej, to dvoje je neločljivo. Zaščita biotske raznovrstnosti je ključna okoljska prednostna naloga za Evropsko unijo. Naš glavni cilj je, da zaustavimo izgubo biotske raznovrstnosti do leta 2020. Biotska raznovrstnost je uh, horizontalen, meddisciplinarni problem. Uh, se pravi, vsebujejo številni eh, programi, kakor eh, Kmetijski sklad za podeželjski razvoj, Ribiški sklad, program LIFE in pa strukturni skladi. Eden izmed zanimivih vidikov te revizije je bilo razmišljati o možnostih mainstreaminga financiranja za ta namen boja proti izgubi biotske raznovrstnosti. Sodišče je že revidiralo del odhodkov za namen eh, biotske raznovrstnosti v ločenih računskih izkazih, ampak eh, pri EADF neposredni odhodki znašajo nekaj čez 2 milijardi evrov med leti 2007 in 2013. Tega še nismo revidirali. Glavni namen revizije je bilo pregledati, ali je bil EADF um, uspešen pri financiranju projektov, ki so neposredno namenjeni spodbujanju biotske raznovrstnosti. Naše moštvo je obiskalo pet držav, Češko, Španijo, Francijo, Polsko in Romunijo. Te predstavljajo 70 odstotkov ehm, namenjenega denarja za neposredno spodbujanje biotske raznovrstnosti. 43 ehm, projektov smo revidirali na terenu in ehm, ugotovili smo, da deset držav članice ni polno izkoristilo znesko, ki so bili namenjeni za Um, biotsko raznovrstnost. Ugotovili smo, da lahko uh, sklad za razvoj, uh, regionalni razvoj države uporabijo tudi za spodbujanje biotske raznovrstnosti, ampak uraba, uporaba je bila um, omejena. 12 držav članic je namenilo temu samo nič cela dva odstotka uh, namenjenih sredstev, torej so ta denar namenili ukrepom, ki so neposredno povezani z ohranjanjem biotske raznovrstnosti. Države članice lahko tukaj um, same določajo prednostne naloge in 60 odstotkov ehm, vprašanih je odgovorilo, da so sredstva, ki so namenjena za ohranjanje biotske raznovrstnosti, zadostna. Ehm, se pravi, države članice ne gledajo na ISRR kot na ehm, potencijalni vir za financiranje spodbud za biotsko raznovrstnost. Prav tako ni prepoznana njegova vloga pri Naturi 2000, kjer so bili skoriščeni skladi Evropske unije za financiranje programov biotske raznovrstnosti, so se države članice um, osredotočile predvsem na pripravljalne akcije, eh, na pripravljalne ukrepe. Eh, in te bo seveda treba prevesti tudi v oprijemljive rezultate in ukrepe, če želimo doseči rezultate. V, pri dveh tretjinah revidiranih projektov uh, so bili dejansko izvedeni zaščitni ukrepi, ampak nismo imeli kazalnikov rezultata ali pa države članice niso spostavile mehanizmov spremljanja in nadzora. In pomankanje takšne analize spodkopava uh, kakršnokoli oceno učinkovitosti teh projektov in s tem možnosti, da bi lahko tukaj prikazali opremljive rezultate. Uh, V našem poročilu smo vseeno skušali osvetliti eh, tako zelo uspešne projekte, kakor tudi manj uspešne projekte, na katere smo naleteli pri naših revizijah. Upamo, da bomo s tem pomagali udeležencem izboljšati bodoče upravljanje takšnih projektov. Kar se tiče naših priporočil, pravimo, da bi komisija morala podpirati države članice pri zastavljanju prednostnih nalog na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti pri operativnih programov, morale bi oceniti skladnost ukrepov za spodbujanje biotske raznovrstnosti um, z projekti, ki so financirani iz drugih evropskih skladov in morali bi nadzorovati dejansko izvajanje operativnih programov uh, in ob tem identificirati tudi možne težave. Države članice bi ob tem morale sodelovati z komisijo. Prav tako priporočamo, da bi komisija morala podpirati države članice pri pripravi pripravljalnih programov, eh, vse skupaj morali opremiti za aktivno politiko zaščite in se osredotočiti na eh, učinkovito izvajanje takšnih zaščitnih načrtov. Um, prav tako morajo operativni programi um, vsebovati možnosti za oceno učinka na biotsko raznovrstnost uh, in pa eh, države članice naj spoštujejo pravila um, sklada SRRR eh, in njegova skladnost z drugimi evropskimi skladi. Prav tako pa mora Evropska komisija zagotoviti da bomo imeli pregled nad eh, neposrednim in pa posrednimi odhodki eh, za, biotsko, za ohranjanje biotske raznovrstnosti, vključno z programom Natura 2000. Na koncu bi se želel zahvaliti komisiji za odlično sodelovanje tekom revizije. Vesel sem, da so se strinjali s tem, da bodo upoštevali naša priporočila. Upam, da bo poročilo v pomoč poslancem Evropskega parlamenta in zlasti temu odboru, kajti njegova vloga je nadzorovati izvajanje Evropskega proračuna. Hvala lepa za vašo pozornost. Vielen, vielen Dank, Herr Owen, für Hvala lepa, gospod Owen, za to zelo zanimivo poročilo, ki se dotika teme o kateri stalno govorimo tudi v naših volilnih okrožjih. Ehm, v državah članicah velimo, vel, vemo veliko o učinkih programa Natura 2000, na evropski ravni pa še ne. No, poročevalec je tukaj gospod Manskur iz eh, skupine SD. Dobrodošli in dajem vam besedo. Še koleg. Gospa predsednica, spoštovani kolegi, predstavnik računskega sodišča. Prvič imam čast, da predstavim poročilo in zato upam, da boste do mene popustljivi. Preden pričnem z predstavitvijo uh, tega poročila, naj povem, da prihajam iz uh, regije, ki je zelo majhna, ampak predstavlja 70 odstotkov evropske biotske raznolikosti. Torej, To vam že lahko pove, kako zelo me zanima biotska raznovrstnost. Biotska raznovrstnost je naša skupna dediščina, moramo jo uh, zaščititi, moramo jo obogatiti. In to poročilo mislim, da našteva, kaj vse še moramo storiti, da bi napredovali na področju varstva biotske raznovrstnosti. Potrebno si zastaviti vprašanje, ali se projekti, ki se neposredno financirajo v okviru strategije Evropske unije eh, Agenda 2020, ali se eh, ti projekti tudi učinkovito izvajajo. Ocenili smo 30 projektov, obiskali več držav in eh, ugotovitev je bila, da države članice ne zagotavljajo učinkovitosti eh, projektov v skladu z načeli eh, Evropske unije. Ta ocena je bila poslana računskemu sodišču, pa tudi državam članicam, od katerih eh, je bilo zahtevano, da vzpostavijo bolj učinkovite postopke. Kot poročevalec naj opomnim, da je varstvo biotske raznovrstnosti eden izmed temeljnih ciljev Evropske unije. Evropska unija zagotavlja eh, sredstva za uspodbujanje biotske raznovrstnosti, vendar pa ni uspela doseči svojega cilja in sicer, da bi preprečila izgubo biotske raznovrstnosti pred letom 2010. ta cilj je upisan tudi eh, v strategijo Agenda 2020. Člena 6 in 7 se nanašata neposredno na okolje. Eh, biotska raznovrstnost pa je upisana predvsem v eh, točke 1, 3 in 4. V Evropski uniji še naprej ogrožamo biotsko raznovrstnost, s tem ogrožamo našo prihodnost in eh, ne skrbimo za varstvo okolja. Zmanjšane biotske raznovrstnosti pa eh, ima eh, tudi visoke gospodarske stroške in ti gospodarski stroški niso bili dovolj upoštevani v politiki Evropske unije. Zato je takoj potrebno poskrbeti za ustrezen odziv podnebne spremembe, upad biotske raznovrstnosti, eh, nevarnost eh, za posamezne vrste, eh, naravne nesreče. Vsi ti vidiki so medsebojno povezani in danes predstavljajo Enega izmed največjih izzivov, eh, ki zadeva vsakega državljane Evropske unije, pa tudi celoten planet. Rezultati posameznih eh, projektov, ki so bili predmet eh, revizije, so bili manj kot zadovoljivi. v kratkoročno analizo, pa ne moremo vključiti eh, cilja, kot je zagotavljanje biotske raznovrstnosti, kajti to je cilj, ki ga lahko dosežemo le v dolgoročnem pogledu. Kljub temu pa eh, lahko razmislimo o bolj učinkoviti uporabi sredstev. Poleg tega pa bi bilo potrebno spostaviti bolj uh, zavezujoč okvir za zaščito biotske raznovrstnosti. Potrebujemo uh, strategijo, ki bo od držav članic uh, zahtevala več in ki bo zagotovila bolj učinkovito, biotsko, uh, bolj učinkovito zaščito biotske raznovrstnosti. Če se ne bomo odzvali, bodo stroški uh, še večji in uh, posledice eh, bodo nespremenljive. Še hvala, zelo dobro ste predstavili to poročilo. Hvala lepo za opravljeno delo. Potrebno je imeti dovolj eh, poguma. Eh, V regiji, odkudar prihajate vi, je eh, vreme precej boljše kot tukaj. Mislim, da tega ni potrebno posebej povdarjati. Sedaj pa kolega Vogn. <clears throat> Ja, eh, Hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se poročevalcu za odlično predstavitev in strastno. Eh, zauzemanje za biotsko raznovrstnost. Zahvaljujem se tudi računskemu sodišču, gospodu Ovnu. On je prvič poročal o tej zadevi. Gre za zelo aktualno temo v luči podnebne konference, ki bo potekala v Peruju. Nedvomno bo del razprav tam, kaj tudi biotska raznovrstnost. Gre za zelo pomembno temo. Kako je povedalo računsko sodišče, se uporablja sredstva iz evropskih skladov za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ampak v glavnem skupaj z denarjem iz drugih skladov in zato je težko izmeriti učinkovitost teh skladov. Morali bi se vprašati za to, ali bi morali posebej namenjena sredstva za boj proti izgubi biotske raznovrstnosti oziroma ali naj to zadevo upnemo vse sklade in politike. O tem smo se že večkrat pogovarjali. E, pogovarjali smo se tudi o uporabi skladov za zaposlovanje starejših ljudi in pa razpravljali smo tudi o učinkovitosti skladov za um, poklicno aktivnost žensk. Pri obeh teh zadevah smo težko izmerili učinkovitost eh, naših ciljev, saj se za te namene uporabljajo denar iz različnih skladov. Komisija bi morala morda razmisliti o tem, ali bi naj te. Um, ali bi naj bili ti skladi bolj namenski oziroma naj uporabljamo denarje za različnih skladov. Hvala lepa, tudi sama sem se uvrstila na seznam govornikov. No, če si ogledamo program Natura 2000, potem že postaja očitno, da ima ta program različne vire financiranja. Mene zanima, kako so ti viri financiranja med seboj usklajeni. Sama v svoji regiji opažam, da bo Natura 2000 tisti evropski program, ki morda kmalo več ne bo izvajan. To, kar sem videla v mojem volilnem okrožju, kaže na to, da tukaj obstajajo valovi implementacije, ki je bila ponekod zelo podrobna eh, in zato je možno izkušnja vajati na morda 20 ali 30 hektarjih, ne pa povsod na celotni površini. Zato me zanima, v kolikšni meri imamo pregled nad eh, izvajanjem nature 2000 na celotni, na celotni površini, kjer velja in tudi v povezavi z drugimi skladi. No, um, poročilo je zelo dobro pripravljeno, ampak vseeno se sprašujem, če ne bi morali tukaj govoriti o neuspehu, glede na to, da zelo malo držav članic uporablja sredstva, ki so namenjena za ohranjanje biotske raznovrstnosti in če jih uporabljalo v zelo, v zelo omejenem obsegu. Pravzaprav nismo dobili informacij o tem, zakaj se je to zgodilo. Zakaj? Eh, ne bi zato uporabili tudi kakšnega drugega sklada. Pravzaprav tudi sama nisem pomislila na to, da bi za te namene uporabili Evropski sklad za regionalni razvoj. In morda zato niso stvari eh, izvajane, ker preprosto glede tega ni eh, dovolj osveščenosti. In to me spet privede do vprašanja, ali lahko program Natura 2000 eh, izvajan v celoti. Če ni možno tega programa izvajati na celotni površini, potem nam ta program bolj malo pomaga. Poročilo računskega sodišča je bilo lepo poslušati, ampak sprašujem vas, eh, kaj vemo o dejanskem izvajanju tega dela zakonodaje. In pa še nekaj. Če je večina izvajanih ukrepov pripravljalne narave, koliko upanja potem obstaja za to, da bodo ti pripravljalni ukrepi prevedeni v dejanske ukrepe. Martina. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Samo eno pripombo bi podala. Ključnega pomena za financiranje so predvsem eh, verodostojni programi za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Um, no, eh, pomislite na primer na regijo, ki meji na Češko in na Nemčijo. Na nemški strani obstaja zaščitno območje in um, posegi v naravo so možni samo zunaj tega območja ker so se s tem eh, strinjali vsi udeleženi. Na češki strani pa obstajajo posegi tudi v dragocene dele. Um, bomskega gozda. Se pravi, um, doseči moramo ravnovesje med eh, izkoriščanjem naravnih virov in pa zaščito teh naravnih virov. Če nam to ne bo uspelo, potem nam tudi skladi ne bodo nič pomagali. Gospod Rasmussen, boste vi spregovorili v imenu komisije? Ja. Ja. Qui va commencer? Who will begin? Kdo bo začel, prosim, strani komisije? Ja. Gospa Ledu. Mm, ja, najlepša hvala. Evropska komisija je seveda zelo vesela poročila računskega sodišča in sprejema tudi priporočila Eh, ki jih je podalo računsko sodišče. Biotska raznovrstnost je dejansko horizontalna politika Evropske unije in zaradi tega je zelo pomembno, da zagotovimo sredstva za zaščito te eh, biotske raznolikosti. Biotska raznovrstnost je tudi okoljska prioriteta in to je edina okoljska prioriteta, za katero imamo vzpostavljeno tudi ustrezno metodologijo za nadzor nad eh, porabo sredstev. Mislim, da je to pomembno povdariti. In uh, vključitev biotske raznovrstnosti v evropski proračun, je bila predmet razprav zelo dolgo in odločili smo se, da je ta vključitev v evropski proračun eh, eh, najboljša rešitev. Sedaj pa si je potrebno zastaviti tudi vprašanje, kako poskrbeti za bolj učinkovito vključitev. Poleg tega, pa je tukaj tudi eh, cilj, eh, eh, da se v proračun vključijo sredstva v višini 20 odstotkov, ki pa niso namenjena izključno zagotavljanju biotske raznovrstnosti. Ja, biotska raznovrstnost je ena izmed politik, ki jo spodbujamo. Na to je bilo upozorjeno tudi v razpravah z svetom. Kohezijska politika mora zagotoviti rast in pa nova delovna mesta. Torej, To je eden izmed ciljev v okviru kohezijske politike, ni pa to glavni cilj kohezijske politike. In uh, to uh, je tudi razlaga za ciljno usmerjeno uh, financiranje. Pri tem uh, je učinek vzvoda veliko uh, višji kot uh, dejanski znesek. kolikor eh, vidimo, obstaja razlika med eh, določitvijo sredstev za eh, zagotavljanje biotske raznovrstnosti in pa med dejanskim izvajanjem. Če namenimo sredstva za prometni sektor, lahko zatem zagotovimo tudi varstvo biotske raznovrstnosti, torej so tudi ta sredstva posredno namenjena zagotavljanju biotske raznovrstnosti. Potrebno pa je zagotoviti koordinacija oziroma usklajevanje med državami članicami. Komisijo je eh, lažje eh, obravnavati specifično določena sredstva za področje biotske raznovrstnosti, tako lažje dosegamo, določamo cilje in lažje tudi ocenjujemo, ali so države članice te cilje dosegle. Eh, veliko težje je, kadar so sredstva namenjena za bolj splošne cilje. Eh, okrepiti moramo izvajanje na tem področju, pri tem pa moramo določiti eh, jasne kriterije. Ko gre za zagotavljanje biotske raznovrstnosti, moramo že vnaprej določiti, kaj pravzaprav želimo v povračilo eh, za naša sredstva. To eh, smo zapisali tudi v finančni okvir za obdobje 2014 do 2020 in upamo, da bomo eh, dosegli boljše rezultate kot v obdobju 2007 do 2013. Hvala lepa. Niste odgovorili niti na eno vprašanje, ki smo vam ga zastavili. Hvala lepa. Kar se tiče mainstreaminga, sem odgovorila na vprašanje. Stališče komisije je to, da je mainstreaming najbolj učinkovit pristop. Um, no, pač, eh, ko gre za podnebne spremembe, ne moremo vsega količinsko izmeriti. Potem še Natura 2000 ali je trenutno izvajanje dovolj dobro usklajeno. Tukaj moram povdariti, da je projekt biogeografski, tako da poteka usklajevanje med državami članicami, ko gre za določanje območi Nature 2000. Tudi ko gre za financiranje, so morale vse države članice razviti načrte prednostnih nalog. Uh, Eh, no, v praksi je pa seveda težko usklajevati te sklade, te vire financiranja, saj niso vsi programi financirani istočasno, ampak po posameznih fazah, zato je težko v praksi to usklajevati. No, prizadevamo si za usklajevanje, eh, lahko bi tudi bolje vse skupaj izvajali na terenu, to prav gotovo drži. Eh, no, tudi priporočila računskega sodišča so to potrdila in eh, komisija bo skušala priporočilo upoštevati. Hvala lepa, če nisem bil dovolj jasen pri mojih odgovorih. Skušal sem odgovoriti na večino izmed postavljenih vprašanj. Kako sem že povedal, v komisiji poudarjamo, da je del da je pri Evropski uniji samo del odgovornosti. V glavnem so za izvajanje Nature 2000 in pa drugih eh, okoljskih programov odgovorne države članice. V računskem sodišču nismo zaznali nobenih informacij o tem, kaj tukaj počno države članice. Če nimamo teh podatkov, potem ne moremo imeti celovite slike. Uh, preveč omejeno je, če se posvečamo samo evropskemu proračunu, ko gre za ocenitev dosege splošnih ciljev. No dobro, s tem se lahko strinjamo, ampak zanima me, kaj vemo o izvajanju Nature 2000 po celotni površini, kjer ta velja, eh, in pa kaj je z izvajanjem Evropskega sklada za eh, regionalni razvoj. No, recimo pri nam doma eh, nam povzroča probleme invazija bobrov, ki sicer nekatere veseli, druge pa sploh ne, ampak proti tem se ne moremo ustrezno boriti. Kaj torej vemo o celotnem izvajanju Evropskega sklada za regionalni razvoj? no tudi generalni direktorat za okolje bi lahko nekaj povedal o tem. E, ni treba, da govorimo samo o denarju tukaj. Denar je sicer veliko, ampak ne pomeni vse. Zato moramo vedeti, e, kaj se tukaj zgodi, ali gre samo za posamezne gredice, kjer lahko, kjer lahko gojimo orhideje, ali pa gre za celotno uh, izvajanje tega programa na celotni površini, kjer bi naj ta program veljal. Zato vas še enkrat prosim za odgovor tukaj. Yes, I think if you, if now we're talking about the effectiveness of the. No, če govorimo o učinkovitosti direktive o habitatih in pticah, eh, potem veste, da tukaj poteka pregled te direktive in pripravili bomo obsežno poročilo o tem, kako je ta direktiva izvajanja, kje obstajajo pomankljivosti in kako bi jo lahko uh, um, bolje izvajali. Prav tako bomo revidirali strategijo za biotsko raznovrstnost. Na obsežen način si bomo ogledali možnosti ohranjanja narave in drugih ciljev iz uh, te strategije, trajnostno kmetijstvo, trajnostno ribištvo. Uh, se pravi, vaša poročila so upravičena, ampak uh, lahko vam zagotovim, da bomo tekom leta 2015 več poveč, poročali o teh vprašanjih. Kar se tiče pokritosti oziroma izvajanja na celotni poročili, eh, naj vam tukaj poročam o pogajanjih, ki potekajo z nekaterimi državami članicami. Dejansko se je izkazalo, da je težko zastaviti natačne cilje, ko gre za Naturo 2000 in pa biotsko raznovrstnost mi smo zelo pritisnili na države članice, želeli smo, da naj ponudijo jasne kazalnike, torej na primeru določene živali, bobra, nekaj, kar bomo dejansko lahko um, razumeli. In pripravljenih je bilo veliko študij, ampak te so bile tako široko zastavljene in toliko jih je bilo, da se bomo morali sprijazniti s tem, da uh, gre tukaj za tekoče postopke trenutno še potekajo študije cilje si zastavljamo zato še nismo tako daleč da bi lahko rekli dosegli smo cilje za biotsko raznovrstnost in za ohranjanje narave kajti narava je pač živ organizem in zato se cilji in postopki stalno spreminjajo ehm, no v okviru kohezijske politike smo lahko določili nekaj specifičnih eh, kazalnikov, zato da smo lahko s tem ovrednotili našo vlogo na tem področju. Ampak, če nimamo specifičnih podatkov od držav članic, ne moremo imeti celovite slike. V luči pregleda je bistvenega pomena, da nam države članice dajo na razpolago te podatke in da ponudijo svoje analize. Ja, to mi je nekaj koliko znano, to slišimo večkrat na dan, da so krive države članice, ne pa komisija sama. Gospod Owen, veliko vprašanje bilo zastavljenih in dajem vam besedo za odgovore. Um, Hvala lepa. Skušal bom odgovoriti na tista vprašanja, ki so bila naslovljena na sodišče. Najprej vprašanje gospoda Vona. Ali naj tukaj. Uh, postavljam hipoteze. No, eh, dejansko smo ugotovili, da je bilo črpanje sklada SR, uh, eh, ESRR uh, eh, omejeno in zato je imelo tudi omejene učinke. Potem vprašanje v zvezi z koordinacijo na področju izvajanja Nature 2000. Spet naša študija govori o tem, da je tukaj usklajevanje v zelo omejenem obsegu. Čeprav razumem, sedaj komisija zahteva od držav članic naj pripravijo programe prednostnih nalog in zato bo morda v prihodnosti neka več koordinacije na tem področju. Ampak naše poročilo tega še ni zaznalo. Potem, kar se tiče majhnega števila držav članic, ki pravzaprav eh, tukaj izkoristijo ta sredstva. Sama mislim, sama mislim da 2,5 eh, eh, milijarde ni malo denarja, s tem bi lahko naredili veliko in opozorili smo na nekatere projekte, kjer je bilo opravljeno dobro delo, čeprav morda uspeh ni bil izmerljiv. Države članice ki niso črpale sredstev, so povedale, da se jim zdi, da so svoje potrebe dovolj pokrile že iz drugih skladov. Torej niso nujno investirale v, biotsk, v ohranjanje biotske raznovrstnosti. Eh, kar se tiče vprašanja, ali bodo pripravljalni ukrepi pospremljeni tudi za konkretnimi ukrepi, No, tukaj razumem vašo skrb, gospa predsedujoča. Mi smo skušali spodbujati osveščenost na tem področju, ampak ne vem, če bo to dejansko privedlo do konkretnih ukrepov za zaščito vrst, eh, vrst rastlin in pa okolja. Upam, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. Hvala. Ähm, Najlepša hvala. No, uh, zdi se, da smo gojili ideje, ki se niso uresničile. Poročevali če enkrat dobi besedo. Najlepša hvala, gospa predsednica. Res je, da je nezadostna uporaba evropskih sredstev na področju biotske raznovrstnosti razlog za to, da bi lahko verjeli, da teh sredstev sploh ne potrebujemo. Ampak Poročilo računskega sodišča, ne vem več kateri člen, jasno pravi, da če je uporaba sredstev nezadostna, to še ne zmanjšuje eh, samega problema. Gre bolj za vprašanje dostopa eh, do eh, sredstev. Zaradi tega je potrebno razviti eh, administrativno sposobnost razvoja projektov. Potrebno je najti rešitve, ki bodo eh, enostavnejše eh, in ki jih bo lažje izvesti. Potrebno je razmisliti tudi o tem, kako poskrbeti za bolj učinkovite upravne postopke. Državam članicam je potrebno priporočiti, da bolj učinkovito uporabljajo sredstva. Ja, dank. Wir sind... ja, najlepša hvala. S tem smo na koncu eh, našega, naše razprave o tej temi. Še enkrat si bo potrebno zastaviti vprašanje, kako koordinirati izdatke na področju Nature 2000, Agende 2020, eh, sredstva za zagotavljanje biotske raznovrstnosti, kako bolje izkoristiti eh, sredstva. Mogoče bi bilo dobro, da zahtevamo poročilo na lastno pobudo in da se da se spopademo z to temo, kaj ti poročevalec mislim, da ima prav, to je za nas eh, ključno vprašanje. To je ključno vprašanje za prihodnost človeštva in z tem vprašanjem se premalo ukvarjamo. Zaradi tega bi odbor eh, pozvala, da se eh, prične bolj intenzivno ukvarjati z to temo. Tega v preteklosti nismo storili in zato bi bilo zelo, zelo dobro, če bi se z ustrezno energijo poglobili v to temo. Zahvaljujem se računskemu sodišču eh, in gospodu Ovnu eh, in eh, prehajam na naslednjo točko dnevnega reda. Gre za posebno poročilo številka 15 in sklad za zunanje meje. Poročevalec je Denis De Jong, računsko sodišče pa zastopa gospod Galeja. Dobrodošli, beseda je vaša. You, Hvala lepa, gospa predsednica člani odbora z velikim zanimanjem in pozornostjo sem prebral eh, poročilo, ki ga je pripravil eh, poročevalec Denis De Jong. Cenimo, da je odbor že podal posebno poročilo eh, računskemu sodišču glede sklada za zunanje meje in to je tudi točka, ki jo imate danes na dnevnem redu. Poročilo računskega sodišča temelji na zunanji reviziji eh, sklada za zunanje meje. Kot vemo, je bil ta sklad ustanovljen leta 2007 in eh, naj bi veljal do leta 2013. Sedaj ga nadomešča nov instrument za finančno podporo za nadzor nad zunanjimi mejami in ta sklad spada v okvir sklada za notranje zadeve. To je v skladu z uredbo Evropskega parlamenta in sveta. Veljati bo začel z 1. januarjem 2014. Svet je že proučil. proučil eh, druge vidike eh, tega področja in sicer v dveh eh, prejšnjih poročilih. Prvič, ko je šlo za vključevanje eh, državljanov tretjih držav, tukaj gre tudi za sklad za vključevanje in letos je bilo predstavljeno posebno poročilo o šengenskem informacijskem sistemu in to, ti dve področji sta tesno povezani z skladom za zunanje meje. Računsko sodišče pa se je osredotočilo na tri vidike in sicer na učinkovitost tega sklada, na dodano vrednost Evropske unije v okviru tega sklada in pa na uh, doseganje ciljev. Revizija tega sklada je bila izvedena glede na predlog komisije za obdobje 2014 do 2020. Gre za predloge financiranja. Seveda smo upoštevali predloge Evropske komisije, eh, upoštevali smo predlagano zakonodajo pri oblikovanju naših priporočil. Evro, eh, poročilo Evropskega sodišča je prišlo do treh temeljnih zaključkov. Prvič, sklad za zunanje meje je pripomogel k nadzoru na eh, zunanih mejah, okrepil je finančno solidarnost med državami članicami. Kot mehanizem solidarnosti torej deluje. Po drugi strani pa je bila dodana vrednost Evropske unije zgolj omejena in rezultatov eh, ni bilo moč izmeriti. Kaj to pomeni omejena dodana vrednost? To pomeni, da je ta vrednost bila eh, pod zaželjeno eh, finančno solidarnostjo. Uradi držav članic so neučinkovito nadzirali izvajanje projektov in pa doseganje rezultatov. Države članice in Evropska komisija Eh, sta, so pripravile eh, nezanesljivo ex post eh, poročilo za obdobje 2007 do 2013. Naši revizori so eh, našli celo vrsto pomankljivosti. Programi držav članic niso bili vključeni v nacionalno strategijo za nadzor meja. Eh, poleg tega eh, ni bilo eh, jasno zastavljenih ciljev in pa merljivih kazalnikov. Države članice tako niso vzpostavile usrednega postopka razpisov in zaradi tega tudi ni bilo dobrega finančnega upravljanja. Proučili smo situacijo v Grčiji, Italiji in pa eh, na Malti v začetku finančnega obdobja. Vse te eh, države so ključnega pomena za nadzor zunanih meja Evropske unije. Pomankljivosti, ki smo jih ugotovili v primeru teh držav, so pokazale, da nadzor nad zunanimi mejami ni ustrezno zagotovljen in sicer na področjih, eh, kjer bi bilo to najbolj potrebno učinkovitost eh, uporabe sredstev ni bila zadovoljiva. Potrebno je torej izboljšati eh, delovanje na tem področju. Računsko sodišče je podalo številna priporočila, ki jih je povzel tudi poročevalec gospod De Jong. In eh, ta priporočila upoštevajo tudi novo zakonodajo, kjer je to potrebno. Seveda pa bo potrebno za uh, uresničitev priporočil sodelovanje vseh deležnikov. Prvič, potrebno je ukrepiti ukrepe in uh, bolje poročati o rezultatih. To se deloma nanaša na novo zakonodajo in ta zakonodaja vključuje zavezujoče indikatorje in eh, indikatorje, ki so vezani na posamezne težave zagotovitev teh določil eh, bo omogočila eh, nadzor eh, nad uporabo sredstev. Tako bomo videli, kako države članice in Evropska komisija delujejo v praksi. Evropska komisija mora zagotoviti, da bodo indikatori zastavljeni že na samem začetku. Tako bo lažje oceniti rezultate in pa vpliv Drugo poročilo se nanaša na okrepitev dodane vrednosti Evropske unije pri projektih, ki se financirajo iz eh, tega sklada. Tukaj gre za sklad eh, za notranjo varnost. Kaj pomeni dodana vrednost Evropske unije? To pomeni, da bi eh, program moral zagotoviti uresničitev ciljev, ki ne bi bili doseženi v državah članicah samih, če ne bi bilo zagotovljenega dodatnega financiranja Evropske unije. To mora predstavljati pobudo za države članice, eh, da izkoristijo sodelovanje v okviru agencije Frontex, pa tudi sodelovanje med državami članicami. Vendar pa gre to naša priporočila še dlje in eh, zastavljajo višja pričakovanja. Države članice in Evropska komisija bi se morale v večji meri osredotočiti na vzpostavitev skupnih eh, centrov za uložitev eh, prošen za sredstva. Nasplošno priporočamo, da bi bil sklad del nacionalne strategije za nadzor nad zunanimi mejami in države članice bi morale okrepiti upravljanje sklada, še prav posebej na področju javnih razpisov glede na določila 22. člena uredbe Evropskega parlamenta in Evropskega sveta, ki je bila sprejeta glede na predlog Evropske komisije, da se izvede revizija junija 2020. Predvidevamo, da bodo deležniki zagotovili ustrezno oceno eh, in pa revizijo in sicer eh, pravočasno, tako da bodo lahko izdana tudi proporočila in da eh, bodo deležniki konstruktivno seznanjeni o rezultatih finančnih instrumentov Evropske unije. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa gospod Galeja. Sedaj pa naš poročevalec Denis Dejong. Najlepša hvala, gospa predsednica. Res bi se rad zahvalil Evropskemu računskemu sodišču, kajti v veliko veselje mi je bilo prebrati to poročilo o skladu za zunanje meje. To je bila eh, zame zelo dobra izkušnja lahko sem si ogledal vse praktične primere v tem poročilu, praktične primere uporabe eh, tega sklada ali pa zlorabe tega sklada eh, na določenih področjih. Zelo pomembno je, da se ta sklad vrne k svojim koreninam. Leta 2007 smo se osredotočili na nadzor nad mejami in na izvajanje politik Evropskega sveta, vendar pa je. Eh, to v prvi vrsti v pristojnosti držav članic in eh, države članice se tega tudi zavedajo in avtomatično ne sodelujejo ravno intenzivno na teh področjih, čeprav bi morale. Problem, s katerim se je soočila Evropska komisija eh, takrat na samem začetku, je bilo pomankanje pravega operativnega sodelovanja med državami članicami. Eden izmed Eh, mehanizmov, ki bi ga lahko Evropska komisija uporabila, je ustanovitev sklada, ki bi ga uporabljale vse države članice Evropske unije. No, vse države članice ne sodelujejo, eh, ampak eh, nekatere so se odločile za udeležbo in če je dovolj sredstev, potem je vse lepo in prav, projekti lahko napredujejo, države članice lahko sodelujejo, ampak v praksi je to pomenilo, da eh, so eh, načrti, ki so že bili zasnovani na nacionalni ravni za nadzor nad mejami, postali del tega eh, sklada in ti projekti potem niso bili izvedeni. Včasih je šla zadeva še dlje, recimo v Italiji, kjer ker je bil izdan razpis za 355 operativnih vozil. Ta operativna vozila se niso uporabljala za nadzor nad mejami, vsaj ne izključno, ampak tudi za druge policijske eh, operacije. Torej, ta sklad eh, deluje na občutljivem področju sodelovanja, ampak eh, sedaj vstopamo v drugo obdobje eh, uporabe tega sklada in eh, ta sklad bo sedaj nadomestil finančni instrument za podporo eh, nadzora nad zunanjimi mejami in za izdajo vizumov. Zato eh, se moramo. Si moramo ogledati, kako se je ta sklad odrezal doslej. Uh, Eh, bil sem v stiku z eh, predstavniki Evropskega računskega sodišča, eh, kajti mojo izjavo bi lahko tudi narobe razumeli. Če si ogledate člen, kjer sem zapisal, da je potrebno bolj natančno določanje namena uporabe sredstev. In tukaj govorimo o solidarnosti in tega nikakor ne smete narobe razumeti solidarnost pomeni, da če sredstva zagotavlja Evropska unija, morajo sredstva zagotavljati tudi države članice. Ampak jaz nisem govoril o tej vrsti solidarnosti, kajti mislim, da to vrstne solidarnosti ne bi mogli razložiti državljanom Evrope. Gre za modern koncept solidarnosti, ko gre za eh, nadzor nad zunanjimi mejami in izdajo vizumov. Določene države članice imajo velike težave z nadzorom nad zunanjimi mejami, veliko uh, pritiskov uh, je na njihovih uh, mejah. In e, druge države se srečujejo z veliko manjšim pritiskom. Torej, e, moje razumevanje solidarnosti je takšno, da bi morali tiste države, ki se srečujejo z manjšim pritiskom na svojih mejah, pomagati državami, ki se srečujejo z velikim pritiskom e, na zunanjih mejah. E, to vrstna solidarnost torej ni e, natančno uvrščena v sklad kot e, takšen in zato sredstva niso ravno oprijemljiva. Torej, eden izmed mojih predlogov je, da bolje uvrstimo solidarnost v okvir proračuna in da sredstva namenimo tistim državam, ki jih res najbolj potrebujejo, ker se srečuje z največjim pritiskom na zunanjih mejah. Drugi del sredstev pa bi moral biti namenjen tistemu, kar nam je skupno. Tukaj govorim o, o Frontexu, o e, konzulatih, e, o združevanju konzulatov in e, tudi to je eden izmed ciljev, za, ciljev Evropske unije. In potem imamo še nujne ukrepe oziroma specifične ukrepe. Računsko sodišče je pravilno povedala, da vsi specifični načrti niso v skladu z delovanjem Frontexa in pa eh, v skladu z sodelovanjem na vizumskem področju, ampak eh, z boljšim eh, določanjem uporabe sredstev in z boljšim sodelovanjem bi se lahko premaknili od eh, začetne eh, faze, ki je bila potrebna eh, za to, da bi države članice pričele sodelovati, k bolj podjetniškemu modelu. Tako, da bi lahko uresničili tako cilj solidarnosti, kakor tudi zagotovili sodelovanje na. Uh, evropski ravni in eh, v tej eh, smeri eh, gredo tudi moja priporočila. To je moja temeljna filozofija. Najlepša hvala. Hvala lepa. To je bilo zelo zanimivo poročilo računskega sodišča in tudi delovni dokument je zelo zanimiv. Želi kdo besedo, gospod Taras? Eh, vážení kolegové, vážená paní předsedkyně, eh, vážení členové účetní. Eh, hvala lepa. Gospa predsednica, dragi kolegi, spoštovani predstavniki računskega sodišča, spoštovani gostje, Evropskemu računskemu sodišču bi se rad zahvalil za odlično opravljeno delo pri pripravi tega poročila. To je eden izmed najboljših dokumentov, te vrste, eh, poln konkretnih predlogov in če si preberemo to poročilo, lahko dobimo zelo dober vtis o tem, kako eh, se uporabljajo eh, sredstva. Zahvaljujem se tudi poročevalcu, gospodu Denisu Dejongu, za uh, odlično pripravljen dokument, ki sem ga z velikim veseljem prebral ampak naj izpostavim določene točke. Varstvo oziroma nadzor nad zunanjimi mejami, to je temeljna tema v Evropski uniji. Učinkovit nadzor nad zunanjimi mejami je za Evropsko unijo ključnega pomena in zaradi tega eh, je potrebno temu eh, zagotoviti zadostno pozornost v odboru Libe zahtevamo ukrepitev sredstev eh, na, za področje nadzora nad zunanjimi mejami in zaradi tega je potrebna tudi učinkovita raba sredstev. Nadzor nad zunanjimi mejami je ključnega pomena tudi zato, ker Evropska unija na ta način izraža solidarnost do tistih držav, ki so izpostavljene največjemu pritoku beguncev in pa eh, priseljencev. V tem se kaže skupna evropska politika in zato se mi zdi učinkovitost tako zelo pomembna. In ta učinkovitost bo še toliko bolj pomembna v prihodnih letih, kajti v tem programu se srečujemo z nekaterimi temeljnimi problemi, ki sem jih že večkrat kritiziral in ki jih vidimo tudi uh, tukaj. Uh, V odboru prvi problem je nadzor, drugi problem je uh, ocena učinka. Mislim, da je računsko sodišče odlično uh, obravnavalo uh, temo kazalnikov in uh, uporabe merljivih kazalnikov. Tudi Evropska komisija to vedno znova poudarja. Uh, Dobro je, da je Evropska komisija sedaj določila skupne eh, kazalnike. Sedaj pa potrebujemo tudi eh, kazalnike za eh, posamične programe. To se mi zdi ključnega pomena, ampak smo šele na začetku in veliko dela nas še čaka. Kar se mi zdi zelo, zelo pomembno, pa je tudi dejstvo, da bi moral ta instrument podpirati delo agencije Frontex. podpora Frontexu eh, mora biti eh, zavezujoča in države članice morajo tesno sodelovati z agencijo Frontex. Določene države članice so se same zauzele za nadzor eh, zunanjih meja in pri tem niso poskrbele za usklajevanje z agencijo Frontex. In uh, ne strinjam se uh, z gospodom De Jongom v eni točki in sicer, uh, ko gre za dodelitev vizumov in za nadzor nad mejami na različnih področjih. Mislim, da bi nadaljna razčlenitev na tem področju uh, vodila k višjemu upravnemu bremenu. To upravno breme pa vse čas kritiziramo. Uh, to otežuje tudi usklajevanje in vodi k zamudam. Zaradi tega bi gospodu De Jongu v imenu moje poslanske skupine zastavil vprašanje, kako natančno si predstavlja to eh, razdelitev eh, sredstev eh, v skladu. Ali ne menite, da bi to otežilo sodelovanje pri posameznih projektih? Hvala, sama sem se postavila na seznam govorcev. Torej, kvota, Grčije, kvota črpanja Grčije je zelo obžalovanja vredna. Ali imamo kakšen, no, kakšen podatek, zakaj je ta stopnja tako nizka, kajti Grčija je daleč pod poprečjem in to je seveda država, v, katerem, v katero prispe veliko beguncev in tu se bo denar zagotovo bi se dobro porabil. Uh, Zame je bilo to zelo presenetljivo. Nihče drug se ni javil k besedi, torej za komisijo je prisoten. Sta prisotna gospod Haum in gospod Konde. Ali se še javil, se pravi čujem, nisem vas videla. Hvala. Gospod predsednica, spoštovane člani računskega sodišča, dragi kolegi, tudi sam bi se zahvalil članom računskega sodišča za poročilo. Ne vem, kako je izgledalo prej, ampak mislim, da si lahko dobro predstavljamo, kako se stvari razvijajo. V priporočilih smo se osredotočili na določene zelo pomembne točke torej tudi na, na merljive um, in pomembne kazalnike. Potem so tu tudi um, kazalniki za izložke, izide in rezultate, ki so tukaj omenjeni in posebni indikatorji, kar je tudi v skladu z pristopom računskega sodišča, vendar pa je jasno, kateri so glavni dejavniki za dodeljevanje sredstev strani držav članic. Uh, Zame je uporaba sklada za zunanje meje pomemben ver financiranja in treba je zagotoviti varstvo pred grožnjami na zunanjih mejah in treba je tudi zagotoviti dodatno, eh, dodano vrednost in v zvezi s tem je treba oceniti, kako se um, izvaja ta sklad, financiranje iz tega sklada in, kak, in uh, treba bi bilo treba zagotoviti prioritetno listo držav in dodelitve državam um, opredeliti v skladu z to prioritetno listo. Kot zunanja meja Evropske unije, torej govorimo o Bolgariji, imamo predvsej pritiskov migrantov, poštevajoč seveda situacijo na Bližnjem vzhodu in vzhodnji Evropi. In zato me zanima, zakaj je treba uporabiti tukaj eh, indikatorje in zakaj ne bi ocenili raje splošne grožnje eh, meja v vsaki posamezni državi zunanjo mejo ta kazalnik grožnje bi lahko vključeval različne komponente, torej tudi dolžino kopenske morske meje, eh, letališča in pristanišča, ter tudi odnos eh, med eh, potniki in tudi količino prtljage, ki jo nosijo seboj. Torej, mislim, da bi morali vsi ti dejavniki imeti tudi pomembne, pomembno vlogo. S tem bi zagotovili napačno razporeditev sredstev med državami, saj bi s takšnimi kazalniki lahko omogočili mednarodno primerjavo. in na ta način bo nadaljevanje sredstev iz tega sklada res koristno. Ko govorimo o zonanih mejah Evropske unije, moramo vedeti, da govorimo o varnostni celotne Evropske unije kot poslanec države z zonanjo mejo, vam lahko povem, da je ta problem zelo resen. Hvala. Dank. Wir nehmen, ja, wir, wir hvala lepa, saj stvar jemljemo resno, zato pa smo tukaj. Za komisijo, gospod Holm, ne, gospod senjor in gospod Konde, kdo bo začel? Izvolite. Thank you very much, uh, chairman. Uh... Hvala lepa. Komisija želi spostaviti, da. se nam zdijo eh, revizije zelo koristne in eh, z veseljem bomo upoštevali priporočila, ki jih je izreklo sodišče, komisiji in državam članicam. Zahvaljujemo se vašemu odboru in poročevalcu za eh, to poročilo in za vaša priporočila. Če si ogledamo priporočila sodišča, tu se bomo sredotočili na nekatere. Uh, bi rekel sledeče. Kar se tiče pomankanja strategij koordiniranja, eh, bo pod novim zakonodajnim okvirjem lažje osredotočiti se na bolj strateška vprašanja, kajti komisija je izvedla dialog o politikah z državami članicami in na tej podlagi smo lahko opredelili eh, strateško opredelitev, ki jo bomo tudi upoštevali v naslednjih letih. Večletni okvir skladov bo tudi omogočil, da se osredotočimo na strateška vprašanja lažje kot v preteklem finančnem okvirju, kar se zagotavlja uh, učinkovitosti uh, orodi za merjenje rezultatov, je to pomembno vprašanje in potrebovali bi skupni okvir za merjenje rezultatov, s tem bi lahko določili cilje in skupne kazalnike, ki bodo lahko vključeni v nacionalne programe, izmenjava podatkov med komisijo in državami članicami. Uh, bo tudi potekala v letu 2014. Gre za zelo obširen računalniški sistem, ki bo financiran tudi strukturnih skladov. Kar se tiče omestnega pregleda, je res, da ni bil zadostan komisija mnenja, da je končna ocena um, skladov bo morala biti bolj jasna in sledili bomo priporočilom sodišča in S tem smo že začeli in bomo tudi podali eh, priporočila skupaj z sedmimi ekipami, ki se ukvarjajo s temi eh, vprašanji. Kar se tiče zaskrbljenosti, ki je bila izražena v zvezi z nezadostne dodane vrednosti in eh, premalo sinergij za Frontexom, smo mnenja, da nov zakonodajni okvir primerno obravnava to vprašanje in Komisija bo tu še povečala prizadevanja, bo zagotovila, da bodo skladi zagotovili dodano vrednost. Kar se tiče šibkosti v upravljanju eh, in v nadzornih sistemih v državah članicah, komisija spremlja vse te točke in ko bodo tudi, spro, in tudi bodo sproženi ustrezni popravni ukrepi. Novi zakonodajni instrumenti bodo omogočili, da se bolje osredotočimo na področje, ki jih je izpostavil poročevalec. Solidarnost je temelj za izračun osnovnega zneska držav članic in zato bodo države, ki so bolj izpostavljene pritiskom migracij, prejele tudi več sredstev. Uh, pregled, ki bo izveden v letu 2017, bo tudi omogočil, da se dodatna sredstva dodelijo najbolj izpostavljenim državam. Konkretne akcije se bodo opredelile na področja, ki jih je poročevalec uh, opisal kot uh, prednostna in tudi Frontex bo tu sodeloval v skupnih operacijah potem je tudi opredeljena posebna komponenta za nujne primere. Te prioritetni cilji bodo po našem mnenju bolje obravnavani tudi v novem zakonodajnem okviru. Kar se tiče tudi sodelovanja z Frontexom, so je bilo namenjeno 120 milijonov za uh, eh, sredstvo, ki jih lahko koristi tudi Frontex. Torej gre za namenska sredstva, uh, ki naj bi tudi vključevala Frontex. Potem pa še skladno z temeljnimi pravicami mnenja smo, da je nov zakonodajni okvir to primerno obravnaval. Države članice imajo splošno zadolžitev, da so skladne z temeljnimi um, pravicami, ko izvajajo uh, pravila in tu je tudi ex ante določba za države članice za uporabo um, operativne pomoči. Tu se bom ostavil. Hvala lepa. Gibt es weitere Wortmeldungen? Bi še kdo rad? besedo, potem dajem besedo računskemu sedišču, na to pa še poročevalcu. Gospod Geleja, prosim. Eh, Najprej bi se želel še enkrat zahvaliti gospa predsednica in poročevalec. Zahvalil pa bi se tudi poslancem, ki so se odeležili razprave in pa komisiji za konstruktivno sodelovanje v celotne postopku revizije, ki smo jo izvedli. Strinjam se s poročevalcem gospodom De Jongom, da se na tem področju Evropska unija še razvija, čeprav Schengen sedaj velja že kar nekaj let, pa je to še vedno delo v teku in države članice pa tudi druge države, ki so se prodlužile šengenskemu območju, bodo morala ostariti kar se da, da bodo pospešile skupni, to skupno upravljanje zunanjih meja Evropske unije. Strinjam se s tem, kaj je povedal gospod Črkovski, da gre za ključno in temeljno vprašanje Evropske unije, tako glede vprašanja varnosti in kot vidimo tudi glede politične dimenzije. Strinjam se, da je pomembno, da sedaj, ko smo začeli izvajati nov finančni instrument, morajo države članice in vsi deležniki stalno nadzirati eh, napredovanje in delo, ki je bilo upravljeno. Države članice morajo tukaj videti širšo perspektivo in ne smejo sklada izkoriščati oziroma izrabljati samo iz nacionalnega vidika. Kar se tiče nadzora in ocen, da bi lahko zagotovili dodano vrednost, vemo, da nova. Uredba vključuje in krepi skupne obvezne kazalnike in pa tudi kazalnike, ki so specifični za posamezne programe. Ne smemo pozabiti, da je ta uredba le ena v vrsti uredb. Tu imamo uredbo 513, pa 514 torej tu nimamo samo sklada za spodbojne eh, za notranjo varnost, ampak uh, imamo tudi druga sredstva, ki se nanašajo na zunanje meje in na priseljevanje. Iz vidika komisije bi bilo zelo pomembno, da se ne usredotoči le na izvajanje te konkretne uredbe, ampak da ima tu širši pristop zato da se bodo različni elementi dejansko združili v skupne napore. Zakaj ima Grčija tako nizko stopno črpanja? Gospa predsednica je zastavila to vprašanje. Seveda se vsi zavedamo celotnega dogajanja preteklih let, ki se je skladalo dejansko za finančnim okverjem sklada za zonanje meje. Ampak, če si natančno pogledamo, kje so razlogi, se predvsem nanašajo na eh, težave pri izvajanju. Torej, postopki so bili predolgi in jasno je bilo, da ne le v Grčiji, ampak tudi v drugih državah članicah je treba določiti ustrezno administrativno zmagljivost, ki bo v stanju tudi izvajati te programe, jih nadzirati in zato, da bi lahko izvajali te cilje. Z zadovoljstvom sem ugotovil, to, kar je izvajala komisija in bo še naprej izvajala, torej gre za razprave in pogovore v zvezi s temi težavami z državami članicami. Pomembno je, da se razpravlja o teh problemih in se jih skuša odpraviti, če, ko so opredeljeni. Sedaj bomo že imeli nekaj izkušenj, ki smo jih nabrali v obdobju 2007-2013 in eh, pripričan sem, da bomo v prihodnih letih lahko izvedli še nadaljne programe. Vem, da določene zadeve, ki so jih vzpostavili poslanci in komisija, se navezujejo tudi z skladnostjo za temeljnimi pravicami in to je bistveno za Evropsko unijo nasplošno. In še zadnja točka. Malce bolj moramo razmisliti o naslednjem ko eh, nekdo razmišlja o naprejšnji porazdelitvi sredstev za države članice za specifične namene, je ta ideja sicer po eni strani dobra, vendar pa ne smemo pozabiti, da naprejšnja porazdelitev sama po sebi ne bo nujno vodila do boljšega načrtovanja ali do boljšega izvajanja ali do poročanja kajti meritve uspešnosti zahtevajo, kot vemo, tudi pametne cilje in pa indikatorje uspešnosti. Potem pa še v zvezi s solidarnostjo. To se zelo jasno uh, obravnava tudi v novi zakonodaji. Uvodne izjave, uredbe se sklicujejo na solidarnost na več mestih, predvsem kar se tiče držav članic, ki imajo neproporcionalno breme zaradi tokov priseljencev, zaradi svoje geografske lege. In eh, to se smatra kot eh, temeljna, temeljni sestavni del zakonodaje in tudi v detajlih, v členih je nekaj detaljev v zvezi z solidarnostjo. Kajti tam so tudi opredeljene stopnje eh, grožnje, s katero se lahko soočajo države članice, od eh, minimalne grožnje do visoke grožnje. In mislim, da v tem kontekstu države članice, ki se soočajo s tem nadproporcionalnim vremenom, eh, se lahko, eh, oziroma te države so potem lahko, eh, se lahko jih odplača za njihove, oziroma kompenzira za njihove eh, posebne potrebe in izdatke. Hvala lepa. Digi Home bi lahko priporočili, da se pogovorijo z kolegi iz DG Rigi, kajti leta uh, eh, vodi delovna skupina v Grči in dobro bi bilo, če bi si ta delovna skupina tudi še ogledala te probleme. Mislim, da ni sprejemljivo, da Grčija ne koristi sredstev, ki jih imajo na voljo. Poročevalče na koncu. Hvala lepa, kar se tiče Grcije. Grčije. Mislim, da je to del večjega problema, o katerem se pogovarjamo tudi v drugih odborih v eh, parlamentu pod trenutnim sistemom dejansko ni nekih spodbud za Grčijo, da bi imeli učinkovit eh, nadzor meja, kajti če imaš učinkovit nadzor meja, moraš poštevati tudi eh, te prilive na meji in se moraš eh, ukvarjati s tem. In politični problem je v tem, da ker ni tu delitve odgovornosti ali drugih mehanizmov v zvezi z azilom, potem se države kot je Grčija počutijo odgovorne za večino bremen v Evropi. In zato presenet, ni presenetljivo, da ne izkoristijo teh skladov, kajti več kot je kontrol, več je tudi azilantov in več je tudi dela za Grčijo. Vendar pa se tega nisem dotaknil v delovnem dokumentu, kajti zdi se mi, da je to res zelo široka razprava, ki je potrebna. V zvezi s povedani mislim, da gremo vsi v isto smer. Seveda gre tu za delovni dokument v zvezi z poročilom eh, računskega sodišča. To poročilo pa govori o programu, ki se je zaključil leta 2013, torej novi program v zvezi s skladom za notranjo varnost in novi kriteriji. Že lahko upoštevajo določena proporočila, ki so tukaj vključena tako komisija kot računsko sodišče sta povedala, da deloma tudi je tako. Vendar pa vključuje tudi nek čuden element, tudi ta novi program. Namreč države članice, ki nimajo velikih pritiskov zaradi priseljevanja, ki brez težav odpravijo svoje uh, zunanje oziroma nadzor na zunani meji, še vedno lahko dobijo denar iz tega sklada. Uh, in eh, zaprosijo za projekte ali nakup eh, materijala v okviru tega eh, sklada, ki pa mora biti sploh ni prioriteta za Evropsko unijo kot tako. In mislim, da je to tudi velik problem, ki ostaja tudi v novem programu, če tudi je večji delež sofinanciranja za države z težavnimi mejami. In seveda tudi za akcije povezane z Frontexom. V novem skladu so torej razne pobude, ni pa izključeno, da bodo prakse, ki so se računskemu sodišču zdele nekoristne, nadaljujejo, da bodo torej sredstva namenjena uh, zadevam, ki so jih države članice že tako ali tako nameravale izvesti in ki niso prioritete Evropske unije. Torej, sredstva je treba usmeriti državam članicam, ki imajo zares težave z mejami in to bi bilo bolj učinkovito tudi v prihodnosti. Potem pa kar se tiče birokracije, to namreč res sovražim in zadnja stvar, ki bi jo želel uvesti, je več pravil za, um, za teže birokracijo. Mislim, da se s tem strinjam s kolegom. Vendar pa smo že določili zelo visoke stopnje sofinanciranja za določene ukrepe, za nujne ukrepe in tako naprej. Torej, to ni nekaj novega. Edina, za kar prosim in mislim, da to tudi se upada z tem, kar je povedal kolega Ali, je, da najdemo način, kako se bomo bolj osredotočili na države z največjimi problemami in da se oddaljimo od projektov v drugih državah članicah, ki jih res ne potrebujejo nujno in ki pa ne želijo biti izključeni in samo zato so tukaj še notri. To je pa moje mnenje. In iz vidika učinkovitosti bi bilo bolje, če bi se osredotočili na tiste države članice, ki potrebujejo pomoč. Sicer pa se stinjam vsem, kar je bilo povedano z kazalniki uspešnosti in tudi o ocenah. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa za to zanimivo razpravo. Hvala tudi računskemu sedišču in komisiju. S tem zaključujemo uh, ta, to točko dnevnega reda in imamo problem, da sogovornikov za naslednjo točko dnevnega reda še ni tukaj in da bojo prišli šele čez nekaj minut. Ba je čez 20 minut, torej se tukaj dobimo 10 do 11. torej ob 10 in 50 minut. Do takrat prekinjam sejo. Drugače ne gre, kaj ti brez sogovorcev ne moremo nadaljuti. 10.50, torej nadaljujemo. Hvala. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Nadaljevali bomo z našim srečanjem. Prišel je tudi direktor Evropske investicijske banke za operacije izven uh, Evropske unije, gospod Lalu. Gospa Martina Dlabajova je poročevalka z računskega sedešča, pa gospa Daniela Mark, ki bo tudi odgovarjala na vprašanja. Besedo bi predala kar gospodu Laluju. Izvolite. Thank you very much. Hvala lepa. Gospodje odbora za nadzor proračuna, pozdravljeni. V veliko čast mi je, da sem danes tu in da predstavljam Evropsko investicijsko banko. Uh, Danes sem prvič v Evropskem parlamentu in to je naredilo name predvsej velik otis. Osredotočil se bom na bistvena vprašanja. Tu sem v zvezi z razrešnico za leto 2013, zato da tudi predstavim dejavnost Evropske investicijske banke v zvezi z skladom za spodbujanje naložb v okviru Kotonuja, ki sicer ni del same razrešnice, ampak že kar nekaj let Evropska investicijska banka v svojih prizadevanjih za boljšo koordinacijo z Evropskim parlamentom prihaja v Evropski parlament in podaja splošno pojasnilo in poroča o tem, kaj smo naredili z, razvojnim, z denarjem razvojnega sklada v subsaharski Afriki, Karibih in Pacifiku. Pripravil sem splošno predstavitev rezultatov za 2014. 20 minut si bom vzel časa za to splošno predstavitev, na to pa bom na voljo za vprašanja. Um, uh, Začel bi z splošnom, na splošno z nekaj besedami o Evropski investicijski banki. Žal mi je, da tukaj začenjam z osnovami, ampak rad bi vas spomnil, da je Evropska investicijska banka Banka Evropske unije. Smo banka 28 držav članic, naši delničari so le Eh, je le 28 držav članici. Eh, predvsem se osredotočamo na posojanje, vendar pa ne samo na to. Smo tudi naslov za svetovanje in pa tudi za mešane okrepe, predvsem z Evropsko komisijo. 700 milijard evrov letno trenutno uh, tudi obravnavamo. 10% gre izven Evrope in tu se naslanjamo predvsem na mandate za posojila, ki jih prejmemo od držav članico in te mandati so bili pred nedavnim odobreni za obdobje sedmih let. In V okviru teh eh, mandatov za posojila smo aktivni na celem svetu, tudi v eh, Avstraliji in eh, Severni Ameriki z različno intenzivnostjo. Delno pa tudi posojamo v subsaharski Afriki, v Karibih in Pacifiku. Torej se bomo sredotočil danes predvsem na sklad za spodbujne ložb Kotonu. Torej, najprej vidite tukaj celo vrsto pripomp v zvezi z uh, eh, okverjem. Potem bom predstavil tudi številke in projekte, eh, potem pa bi govoril tudi o financiranju v 11. razvojnem skladu in se potem na kratko sredotočim na to, kako se sredotočamo na rezultate in namerjene rezultate. Torej, par besed o okvirju. Če bo tudi informacijska tehnologija sodelovala. V Afriki, Karibih in Pacifiku predvsem uporabljamo sklad za spodbujanje naložb, ki se financira iz raz, denarja razvojnega sklada. To je ta del, ki ga vidite v zelenem okvirčku. Ta lonec se uporablja za dve vrsti aktivnosti tiste za modro in tiste z vijolčasto. Tiste v modrem okvirju vsebuje podrejena posojila, potem tudi financiranje navideznega lasniškega kapitala in pa kapitala eh, iz lasnih sredstev. Torej gre za različne instrumente v lokalni valuti. V kvadratu vidite tudi skupni znesek, ki je bil financiran z, eh, iz tega sklada za spodbojene naložbe. Gre za 4,7 milijard evrov za države AKP, potem pa še za država, čez morske države in ozemlja pa 48 milijonov evrov. Tu zagotavljamo tudi f, eh, subvencije za uh, obrestne mere in pa tehnično podporo. V vijolčestem kvadratku pa vidite sredstva, ki so namenjena za tehnično uh, podporo in za obrestne mere. Potem po odobritvi eh, strani držav članic pa poleg sklade za spodbijanje naložb koristimo tudi lastne vere, kot jih imenujemo. To pa so eh, sredstva, ki jih mobiliziramo z, skozi kapitalske trge in neposredno iz naše bilance. Torej, sklad za spodbujanje naložb kot onu ni na naši bilanci, lastna sredstva pa so v naši bilanci. Z lastna sredstva uporabljamo v manjši meri, torej za države KP, AKP 2,5 milijonov, za čezmorske države in ozemlja pa 100 milijonov. In tu izvajamo eh, prednostna eh, posojila in pa posredniška posojila, kjer torej posojamo oziroma zagotavljamo posojila tudi MSP-jem. To je torej okvir, pod katerim deluje Evropska investicijska banka v, na področju AKP. Uh, Potem v zvezi z skladom za spodbojanje naložb Kotonu eh, gre za zelo edinstven mehanizem in sicer gre za mehanizem, v katerega vi, države članice Evropske unije, odobravate eh, količino denarja, torej 3,2 milijard evrov. Ehm, na koncu je bilo to še dopolnjeno in mi talonec porabimo za posojila in povratne toke tega uh, denarja, kajti seveda za posele dobivamo uh, obresti, uporabimo za to, da ga ponovno naložimo in s tem povzročimo nek uh, učinek vzvoda. In ta graf dejansko prikazuje torej, dinamičen potek skozi čas. Torej, začeli smo v letu 2003 in tu imate projekcijo, to je ta vijoličast oziroma roza črta eh, kumulativnih zneskov, ki smo jih do zdaj posodili do leta 2013, gre za 3,4 milijarde evrov in ki jih nameravamo tudi um, posoditi v prihodnosti za uporabo prvotnega lonca. Torej, tukaj vidite, kumulativno bomo posodili več, kot smo imeli na začetku v svojem loncu. Uh, z uporabo povratnih tokov, ki prihajajo iz projektov, ki so zaključeni in ki ko je bil denar odplačan. Ta mehanizem je zelo edinstven, saj lahko na ta način dejansko ustvarimo več obsega, kar se tiče instrumentov, s tem, da denar dejansko recikliramo. Potem nekaj v zvezi z same zasnove, kaj počnemo v Afriki, v subsaharski Afriki, v Karibih in v Pacifiku. Torej, grobo povedano, lahko delimo dejavnosti v dve skupini. Eno je loka razvoj lokalnega zasebnega sektorja, eno pa so ukrepi na, v javnem sektorju. Torej, vsi projekti, ki jih izvajamo, In povedal bom tudi v četrti točki nekaj več o tem. Morajo bit, imeti zelo močan vpliv na razvoj in sistematično merimo vpliv projektov in vrednost teh projektov. Če si pogledate eh, vrsto posojilojemalcev, jih lahko uh, razdelimo na dva velika sektorja. Eno je infrastruktura, torej tukaj govorimo o veliki infrastrukturi, ne govorimo o zidakih in malti, ampak govorimo o socialni infrastrukturi, o temeljni oskrbi, kot je voda, sanitarije in tako naprej. Vse to je tukaj vključeno pod infrastrukturo, vključno z energijo, potem pa je tu finančni sektor, kjer gre za zagotavljanje dolgoročnega dostopnega financiranja za zasebna mala in mikropodjetja in njihov razvoj v regijih, ki jih pokrivamo. V celotnem postopku, ki ga izvajamo, imamo tudi splošno pri, eh, prioriteto, ki je tudi povezana z podnebjem to ne pomeni da morajo vsi projekti tukaj pozitivno vplivati na podnebje ampak imamo nek sistematični pristop tudi za vpliv projektov in nekateri projekti če recimo poštevamo obnovljive vere energije Tu uh, financiramo naprimer veterne elektrarne in podavam bom nekaj primerov tudi v, v, v nadaljevanju in nekatere projekte izbiramo samo zato, ker ustrezajo uh, tem zahtevam boja proti podnebnim spremembam. Zanimivo je, da je nedavno Evropska investicijska banka začela razvijati dejavnosti tudi v kmetijstvu in v zagotavljanju hrane, kar je novo za EIB, ampak se pa osredotočamo tudi na industrijo in industrijski razvoj v državah, ki jih pokrivamo. Potem se osredotočimo na zasebni sektor. Torej, če sklad za spodbujanje, uporabimo bodi si sklad za spodbujanje naložb kot ONU ali pa eh, lastna sredstva, kot rečeno imamo ta dva vera. Pogosto delujemo neposredno za zasebnim sektorjem, ampak pogosto pa Tu sodelujemo z lokalnimi bankami, kar vidite tukaj na sredini, torej pogosto sodelujemo z lokalnimi bankami, z institucijami za mikrofinanciranje ali z investicijskimi bankami, zato da bi prišli do končnih upravičencev, ki so mala in mikropodjetja, pa tudi srednje velika podjetja ali pa tudi za velika podjetja, s katerimi večinoma sodelujemo pa neposredno. Uh, mala in srednje velika podjetja, tu pa gre pogosto za lokalna podjetja, do katerih dostopamo preko posrednika. Razlog za to pa je, naj vas opomnim, da je bila Evropska investicijska banka na začetku ustanovljena kot takšna, torej kot manjša ustanova, nas je 2200, smo v Luksemburgu. Torej, imamo nek uh, določen model, ki velja za Evropsko unijo in malce drugačen model za države izven Evropske unije, kjer smo bolj dejavni kot neka razvojna banka. Kljub temu skušamo tudi preko mreže in prisotnosti drugih, torej lokalnih bank in eh, institucij za mikrofinanciranje, razmnožiti sredstva na učinkovit način in to storiti s pomočjo lokalnih institucij, ki poznajo okolje. Za financiranje teh malih eh, podjetij imamo tudi tehnično pomoč. Eh, za katero lahko porabimo tudi denar eh, sklada za spodbojanje naložb in v številnih primerjih financiramo javni sektor z projektnim financiranjem, torej gde za zasebno javna partnerstva, koncesijske sporazume, kjer jav, eh, zasebni sektor razvija in izvaja projekte z koncesijo javnih institucij. Potem tudi zagotavljamo jamstva, ne samo uh, posojila, pa naj bo tu uh, jamstvo pri projektih, kjer zagotovimo posojila, lepo tudi, kjer ne. V tej regiji skušamo razvijati javno-zasebna partnerstva pa še nekaj številk za leto 2013, številke in projekti. Namenoma sem skušal to biti kratek, z veseljem pa vam razložim še več, če boste želeli. In izkoristil bi priložnost, da vam povem, da smo pri vhodu pustili eh, nekaj brošur z informacijami, poročili o aktivnostih in uh, tudi druge podatke, torej v zvezi s to prezentacijo boste tam našli cel kup dodatnih informacij. Torej, nakratko povedano in grafično prikazano je, tu vidite, deset let našega investiranja. Letos praznujemo deset let obstoja in če začnemo z globalnimi številkami, Sklad za spodbojanje naložb v desetih letih je znašal 3,4 milijard evrov za 205 projektov v subsaharski Afriki, v Karibih in Pacifiku. 85 je, odstotkov pa je šlo v zasebni sektor. Od teh 3,4 milijard smo okoli 500 milijonov namenili energetskim projektom in od tega večina za tudi komponente za eh, boj proti podnebnim spremembam in pa za obnoljive vere energije, to je bilo 412 milijonov. Financirali smo številne projekte skupaj z drugimi, torej z Evropsko razvojno banko, KFV, AFT, Svetovno banko, to so naši najpomembnejši partnerci, ne pa edini. Uh, osem od teh 205 projektov sofin, smo sofinancirali z drugimi, 25 partnerjev imamo vsega skupaj. Od 3,4 milijard, ki smo 2 milijardi zagotovili za uh, razvoj finančnega sektorja in skozi razvoj finančnega sektorja smo namenili denar za mikro in srednje velika podjetja. Uh, enainsedemdeset milijonov smo namenili čisti pitni vodi in pa trajnostnim sanitarnim projektom in to je področje, ki trenutno tu raste. 45 projektov od teh 205 so prejeli tudi subvencije za obrestne mere in v številnih primerjih je to bistveno, kajti zaradi pravil ki tam veljajo, moramo zagotavljati. Eh, koncesijska posojila in eh, takrat v tem primeru financiramo eh, obrestne mere. Skoraj 280 milijonov je bilo namenjeno lokalnim institucijam za mikrofinanciranje oziroma s njihovo pomočjo in za skladom za spodbujanje naložb smo lahko pospešili te dejavnosti, predvsem v Afriki in sicer kar 50 projektov smo s tem sprožili in 280 milijonov je bilo temu namenjeni. 190 milijonov je bilo namenjeno uh, skladom za zasebni kapital, ki so sami tudi uh, potem zbrali 1,3 milijard za 374 MSP-jev. To gre tudi za dejavnost z močnim učinkom vzvoda, kjer se de, naš denar oziroma vaš denar to, uh, multiplicira tako na ravni uh, investicijskega sklada, pa tudi na ravni sklada, torej na ravni pravičencev. Če pogledamo obdobje 2011 do 2014, to je, so številke o obsegu. Eh, ki smo jih pridobili v, v, na podlagi poročila za leto 2013. Lani smo financirali 471,5 milijonov evrov v okviru sklada za spodbujanje naložb. To smo potem dopolnili za lastnimi sredstvi v višini 240,5 milijonov evrov za vsega skupaj 20 projektov. Pričakujemo, da bo letos ta številka rasla in pričakovane številke vidite čisto spodaj v modrem in za, eh, pričakujemo, da bo številka višja, kajti kar nekaj projektov, ki že potekajo, naj bi se takrat zaključili. In tako, v, kar se tiče številk, kot kar se tiče projektov, bi morali imeti tukaj mal, še več lani. Eh, dvainšestdeset odstotkov je bilo namenjeno uh, zasebnim projektom petinosemdeset odstotkov teh podatkov pa velja za uh, subsaharsko afriko na kratko bi govoril tudi o veterni elektrarni Lake Turkana oziroma jezero Turkana, um, kajti gre za zelo zanimiv projekt, torej tu je šlo za tesno sodelovanje s kolegi iz Evropske komisije in DEFKO, ki sta nam zelo pomagala pri uresničevanju tega projekta. Gre za največji projekt zasebne naložbe v Keniji v višini 620 milijonov evrov. Torej gre za projekt veternic za proizvodnjo elektrike, torej proizvodnjo elektrike zgolj z veterno energijo. Evropska investicijska banka je prispevala iz obeh loncev, torej iz sklada za spodbojene naložb in iz lastnih verov v višini 200 milijonov evrov. To smo združili z 25 milijoni Evropskega fiduciarnega sklada za Afriko, kjer mi vodimo sekretarjat. In mislim, da je treba reči, kot je bilo tudi omenjeno z predstavniki projekta, ki so pred kratkim prišli na EIB in govorili tudi z veleposlaniki AKP, torej pošteno je reči, da je EIB tukaj uh, bila uspešna pri izvedbi projekta potem, ko to ni uspelo eh, Svetovni banki. Ta projekt bo stvaril 2800 delovnih mest v fazi gradnje, seveda pa bodo nekateri ostali, nekatera delovna mesta ostala tudi za vzdrževanje. Eh, projekt vključuje 365 turbin, eh, kar ustreza 20 odstotkov trenutne zmogljivosti države. Temu torej bomo dodali 20 odstotkov proizvodne zmogljivosti z enim samim projektom. Tu je veliko pozitivnih stranskih učinkov, če dodajemo takšno zmogljivost. Ne bom predolgo tukaj o tem govoril, ampak um, gre za zelo pomembno infrastrukturo, uh, kajti uh, gre tudi za nadgradnjo uh, distribucijske mreže, kajti ne moreš imeti takšne zmogljivosti brez eh, ustrezno nadgrajene mreže. Poleg tega je bilo izdelanih tudi oziroma zgrajenih tudi veliko uh, cest za to, da se je ustvarila dostopnost do te regije, ki je pač globoko po deželju. In to so vse uh, komponente, ki so morale biti pripravljene hkrati kot pač projekt za proizvodnjo elektrike kot take. Sosednje države bodo tudi lahko delno profitiralo tega projekta, kajti nekatero dodatnih um, zmogljivosti se bo izvažalo v uh, sosednje države. Imamo tu zelo velik potencial. Govorimo o območju, ki nasplošno ni poseljeno, gre za zelo nenaseljeno območje in če bo projekt uspešen, se lahko uh, potem razvije tudi za drugo in celo tretjo fazo. Zanimivo pa je, da. Sta pred desetima letoma dva nizozemska državljana bila na počitnicah ob tem jezeru in sta ugotovila, da gre za območje, kjer stalno piha veter. Uh, geološke študije so potem pokazali, da gre za zelo posebno točko, ki je primerna za uh, pridobivanje elektrike iz vetra, kajti vetrovni tokovi so stalni prisotni in zato je to odličen primer sodelovanja Evropske unije in Afrike. Potem pa še nek nov element eh, v letu 2013, ki je vplival na financiranje. Odobrili ste dodatek, neko malo sestrico v skladu za spodbujanje naložb, to je se zgodilo lani in to je tudi se zgodilo um, na podlagi prizadevanja moje kolegice Heike Rütler, ki je danes tudi tukaj. Torej, odobrili ste ovojnico za dodatnimi 500 milijoni evri za dodatno financiranje tudi vplivov. To zadeva to oranžno področje na prosojnici in ta kaže te naložbe, ki, naložbe, ki so zelo tvegane, kjer pa so nam, eh, finančna povratna sredstva premajhna, da bi um, privabila zasebni denar. Vendar pa pričakujemo velik vpliv v zvezi z uh, socialnimi vplivki, vplivi in pa vplivi na okolje. Torej za to nišo ste zagotovili ovojnico 500 milijonov, ki jo bomo dali v uporabo v letu 2014. Odobritev je bila zagotovljena 2013. Prvi projekti so bodi si odobreni ali pa v postopku. Osredotočili se bomo na finančno trajnost in vzdržljivost. Torej upamo, da bomo ob koncu dobili denar nazaj in to ni gre za isti profil kot pri skladu za spodbojene naložb, kjer skušamo najti neko ravnotežje med, um, torej med tveganjem in med donosom. Torej tukaj lahko dejansko pričakujemo zelo nizke donose, ki more biti ne bi ustrezali naši analizi, če bi to financirali v skladu s standardi sklade za spodbojene naložb. Vendar bi si morali prezidevati, da celoten vzdanar se uporabi za uh, eh, področje, ki se ne bi mogla financirati skladom za spodbojne naložb. Uh, osredotočamo se pri tem predvsem na socialne in demografične izzive, gre za izključevanje, po, po, uh, podeželje, dostop do zdravja, do, sto, do zdravstvenih storitev, dostop do izobraževanja, uh, in uh, zasebni sektori, ki jih bomo tu financirali, bojo morali biti zelo aktivni. Skušali se bomo osredotočiti tudi na podnebne izzive, eh, na gre tu za podnebje, na vprašanje eh, gozdarstva in gozdov, ravnanje z odpadnimi vodami in tako naprej. In tu predlagamo štiri instrumente financiranja ali bomo uh, eh, ulagali v kapitalske sklade, ki imajo poseben uh, vpliv, ali pa bomo financirali preko posrednikov na zelo usmeri način, o tem bom malo kasneje več povedal, ali pa bomo še naprej uh, sodelovali z posredniki pri, na podlagi delitve tveganja, tudi to je način. Uh, Eh, sodelovanja z posredniki ali pa bomo nadaljevali tudi z drugimi načini, ki zagotavljajo neposredno financiranje. Torej, primer. Trenutno sodelujemo z IFAD-om in tu podpiramo um, manjše kmetijske projekte in skušamo izkoristiti znanje uh, združen kmetov, zato da bi tu financirani dolgoročno, uh, dolgoročne projekte v lokalni in tuji valuti, pri tuji valuti predvsem, kadar gre za izvozne projekte. To vrstni projekti oziroma to vrstna posojila so težko dosegljiva v tej regiji in trenutno skušamo, še strukturiramo te, um, te projekte. Gre za 5 do 8 držav, torej vključno za Malavijo, Mozambiko, Etiopijo, Nigerijo in Ruando. In te naj bi zagotovile tehnično pomoč in pa strukturiranje programov. Lokalne komercialne banke pa bodo tu nek posrednik, ki bodo posredovali sredstva eh, upravičencem. Uh, In z programom tehnične pomoči se bodo te skladi potem oziroma ta sredstva razdeljevala. Torej, kmetje, ki bodo tu upravičeni, ne bodo prijeli samo denarja, ampak tudi tehnično podporo, da bodo lahko ta denar koristile trajnostno in um, namensko. Upamo, da bomo s temi 50 milijoni evrov lahko podprli do 100 tisoč malih kmetov v obdobju 4 do 5 let. Torej, projekt bo zaključen kasneje in tudi posojila bodo um, vrnjena kasneje. Potem pa še končna beseda o rezultatih. pri vhodu imate tudi poročilo o meritvah rezultatov za leto 2013. Evropski parlament je večkrat ustrajal, da obrazložimo um, pomen naših projektov in način, kako porabljamo davkoplačevalski denar. Zato smo si zelo prizadevali, da bi razvili razumljiv okvir in obširen okvir za to, da ex ante in ex post merimo rezultate naših operacij. Vse mednarodne finančne institucije se soočajo z istim vprašanjem. Žal ni nekega standarda, ki bi bil širše sprejet, vendar pa so mnenja različna, pogosto pa tudi podobna, o tem, kaj naj bi merili znotraj v Evropski investicijski banki in to smo potem storili tudi s kolegi iz, iz um, komisije. Torej, vplive smo razdelili na tri stebre. Prve je skladnost med ukrepi in uh, med rezultati. Torej, to velja za sklad za spodbijanje naložb in za vse mandate, ki jih dobimo znotraj Evropske unije in izven. Ko govorimo o skladu za spodbijanje naložb, imamo tu tri pogoje, ki jih je treba izpolniti. Uh, oziroma tri glavne cilje. Tu gre za razvoj socialne in ekonomske infrastrukture na področju AKP, potem razvoj lokalnega zasebnega sektorja in pa boj in prilagajanje tudi na podnebne spremembe. Sem smo pa potem dodali še regionalno integracijo in to je plus pri operacijah, ki jih skušamo izvajati. Včasih imajo te operacije samo nacionalni značaj, kar je čisto v redu. Morajo pač odgovarjati eni od teh treh ciljev, prvih treh ciljev. Skušamo pa spodbujati regionalno sodelovanje med državami AKP, kar je že samo po sebi zelo velik ambiciozen cilj. Potem pa moramo preveriti tudi skladno z cilj Evropske unije in razvojem držav. S kolegi Defko in drugih eh, dir generalnimi direktorati se posvetujemo v zvezi z, z dokumenti za strategije posameznih držav, ki pojasnjuje, kakšen je glavni cilj pri posameznih državah in videli boste, da se včasih tudi EIB pojavlja kot eh, nekdo, ki naj bi pripomogel k eh, doseganju teh ciljev. V drugem stebru tu uporabljamo uh, stopnjo od 1 do 4 in tu gre za tehničen smisel uh, projektov ki jih financiramo. Tu se, to se spet razdeli v tri sestavne dele. Uh, potem to imamo kriterij, ali, bo, uh, ali bo projekt povrnil denar, ali bo izveden pravočasno um, in ali gre za nekaj posebnega. Torej, ista ekipa inženirjev in ekonomistov, ki sodeluje pri vseh uh, Eh, projektih, ki jih financiramo znotraj Evropske unije, je aktivnih tudi pri projektu sklada za spodbujanje naložb in pri številnih eh, primerjih nam dajajo zelo dobre eh, pripombe za to, da razumemo, kateri so najboljši standardi in kako lahko to izvajamo v državah AKP. Potem tu vključimo tudi finančni in ekonomski vidik. Razlika je v tem, da pri ekonomski stopni uh, donosa tu uh, upoštevamo zunanje vidike, pozitivne ali negativne, ki so pogosto povezani z okoljem, hkrati pa upoštevamo tudi uh, analizo um, za okoljske trajnost, uh, sprejemljivosti. Torej, za finančne instrumente tako za uh, sektorsko in drugo primernost. Želimo zagotoviti vodstvo pri strukturnih uh, investicijskih projektih. To je še zadnja prosojnica. Razvili smo REM plus. REM plus torej okvir za merjanje rezultatov plus, ki gre malce globje kot ponavadi. Želimo identificirati posredne in neposredne upravičence naših uh, posojilojemalcev, kakšen odstotek je mladih, kakšen odstotek je žensk in tako naprej. In zato smo razvili dodatne indikatorje za dodatne uh, Eh, projekte in z veseljem bom sprejel tudi kakšno vprašanje v zvezi s tem. S tem bom zaključil predstavitev, verjetno sem bil daljši, kot sem pričakoval, zato se upravičujem in hvala za vašo pozornost. Ja, no, teh 20 minut je sedaj pravzaprav trajalo 30 minut. Najlepša hvala za predstavitev. Sedaj pa dajem besedo računskemu sodišču. Hvala lepa, gospa predsednica. Zahvaljujem se Evropski komisiji za zaupanje, ki ga je izkazala računskemu sodišču pri tej temi. Ocenila se bom eh, le na nekaj točk, kajti tukaj nisem zato, da bi predstavila poročilo računskega sodišča, kot je poročilo predstavil kolega kaj ti računsko sodišče nima nadzornega mandata eh, nad ulaganji eh, Evropske investicijske banke. Kljub temu bi rada izpostavila nekaj točk. Računsko sodišče V okviru tripartitnega sporazuma, tristranskega sporazuma eh, med eh, eh, Komisijo svetov in Evropsko investicijsko banko podaja svoje mnenje glede vlagan Evropske investicijske banke. Eh, ta sporazum se obnavlja eh, vsake eh, štiri leta. Zadnji sporazum se je iztekel leta 2011 in obnovljen je bil leta 2012. Evropsko računsko sodišče bdi nad interesi Evropskega parlamenta na področju nadzora nad Evropsko investicijsko banko vedno znova se je pojavljala zaskrbljenost v razrešnicah eh, leta 2010, 2011 in 2012. Zato je sodišče v svoj program eh, za leto 2015 vključilo revizijo eh, investicijskih instrumentov. Klaus Leiner Lene, ki ga zelo dobro poznate, kajti bil je predsednik odbora za pravne zadeve Evropskega parlamenta in predsednik eh, predsedstva odborov eh, bo odgovoren za to temo, torej sedaj na računskem sodišču. Eh, to uh, poročilo bo namenjeno zbiranju dodatnih informacij, ki jih je uh, zahteval Evropski parlament. Hkrati bo šlo tukaj tudi za splošno oceno tveganja uh, na uh, tem razvojnem področju, uh, ki jih jo izvaja računsko uh, sodišče. Gre za politično stabilnost, za potrebo po političnem posredovanju in za usklajenost uh, z cilji tisočletja. Poleg tega gre tudi za osredotočanje na specifična tveganja pri tovrstnih eh, dejavnostih. To je potem del ocene računskega sodišča na temo Evropske investicijske banke. Tveganja eh, so seveda eh, zelo velika. Potrebno pa je poskrbeti tudi za osklajevanje z Evropsko komisijo in se soočiti z razvojnimi izzivi zasebnega sektorja. Vse to bo vključeno v to revizijo, ki bo pripravljena v skladu z sporazumom, ki nas veže na Evropsko investicijsko banko in ki predvideva eh, redne eh, revizije. Prepričani smo, da bomo lahko eh, zelo dobro sodelovali kajti odnosi med sodiščem in eh, Evropsko investicijsko banko so dobri in zaključke bomo lahko vašemu odboru predstavili, ko bo ta revizija izvedena. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Ničesar več ne bom dodala, kajti eh, nimamo še pripravljenega poročila, smo pa seveda na voljo odboru za nadaljni dialog na to temo. Ta tema je vsekakor eh, ključna tema na področju razvojnih ciljev in eh, Evropska unija na tem področju igra pomembno vlogo. Hvala lepa. Hvala lepa za uh, te tehnične navedbe. Sedaj pa kar takoj dajem besedo komisiji in sicer gospodu Planasu iz uh, GDDF-ka. Izvolite. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se zahvalil gospodu Laluje za to uh, obsežno in zelo temeljito uh, razlago uh, ulagan Evropske investicijske banke. Kratek bom, podal bom le tri pripombe. Uh, ta eh, sistem eh, ulaganj je že bil eh, predmet analize leta 2010 in izkazalo se je, da so bili financirani projekti kakovostni, relevantni, da pa bi bilo potrebno okrepiti koordinacijo z drugimi inštitucijami, kot recimo z Evropsko komisijo. Mislim, da smo v zadnjem letu veliko dosegli na tem področju v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko pravzaprav pripravljamo uh, končno poročilo glede obdobja 2008 do 2013. To poročilo bomo pripravili leta 2015. Upam, uh, da ga bomo lahko pripravili do konca leta 2015 ali pa v začetku leta 2016. Še kratka pripomba uh, na temo koordinacije z Evropsko investicijsko banko. Uh, To usklajevanje poteka eh, znotraj eh, splošnega okvira. Evropska komisija podpira predvsem eh, zasebni sektor, želi zagotoviti močnejšo vlogo zasebnega sektora, kar bi lahko omogočilo trajnostno rast v državah v razvoju. To je okvir, znotraj katerega delujemo in to je okvir. Um, načrtovanja naših programov tako na regionalni, kakor tudi na nacionalni ravni ta okvir eh, se praktično eh, izvaja eh, z različnimi mehanizmi financiranja. V tem pogledu mislim, da se dejavnosti Evropske komisije in Evropske investicijske banke dopolnjujejo tukaj gre torej tudi za pripravo zakonodaje za zasebni sektor in pa za vlogo Evropske komisije eh, znotraj instrumenta financiranja Evropske investicijske banke. V zaključek eh, še nekaj točk. Rad bi izpostavil, da Evropska komisija eh, sodeluje pri pripravi projektov v okviru instrumenta za financiranje. Pripravljamo dokumente, potem pa sodelujemo tudi v odboru za ulaganja in v odboru, kjer se eh, odloča o odobritvi projektov. Rad bi povdaril, da skušamo okrepiti naše usklajevanje z Evropsko investicijsko banko in sicer z eh, uporabo instrumentov, ki jih že imamo na voljo za eh, Karibe in Pacifik. Podobno želimo storiti tudi v Afriki. Eh, imeli smo tudi nekaj eh, neformalnih eh, srečanj z Evropskim računskim sodiščem in z veseljem bomo razložili tudi vlogo, ki jo je Evropska komisija igrala pri pripravi teh projektov. Najlepša hvala. Er Drage kolegice in kolegi, če ima kdo občutek, da ne ve, zakaj pravzaprav pri vsem tem sploh gre, potem naj vedani edini tudi. Jaz nimam pojma. Martina, zelo težka naloga te čaka kot poročevalko. Hvala lepa. Govorila bom uh, deloma angliško, deloma češko, opravičujem se tolmačem, kajti nekaj zapiskov imam v češčini. Najprej bi se rada zahvalila Evropski investicijski banki za to predstavitev. Zahvaljujem se tudi za vse odgovore na uh, pisno zastavljene vprašanje. Zahvaljujem se kolegom za vsa vprašanja. Kot smo se dogovorili uh, eh, predtem, uh, eh, se določene vprašanja niso nanašala na razrešnico Evropski investicijski banki, ampak vseeno smo dobili odgovore. Ampak danes bi se morali osredotočiti na razrešnico za leto 2013. Uh, Če dovolite, bom sedaj eh, prešla na češčino, kaj ti rada bi predstavila eh, štiri eh, temeljne teme, na katere se moramo osredotočiti. In eh, mogoče novim kolegom ni ravno jasno, o čem govorimo, zato bom naredila kratek uvod v češčini. Kot veste, eh, dragi kolegi, eh, Evropska unija zagotavlja kratkoročno razvojno pomoč eh, v državah v razvoju, še prav posebej eh, v državah AKP. Ta pomoč se osredotoča na eh, družbeni, gospodarski in ekološki razvoj in pa na boj proti revščini financiranje eh, poteka iz različnih verov. Današnja eh, tema eh, je podpora, ki presega proračun Evropske unije. Tukaj gre torej za ulaganja Evropske investicijske banke. Kot ste že slišali, Evropska investicijska banka opravlja dvojno ulogo in sicer zagotavlja Eh, lastna finančna sredstva, hkrati pa zagotavlja eh, širši instrument financiranja. Eh, naštela sem štiri ključna področja, na katera so se nanašala tudi vaša vprašanja. Torej, naj predstavim ta štiri področja, potem pa se bomo poglobili v podrobnosti. Prvo področje so eh, proizvodi in rentabilnost uh, instrumentov, ki se uporabljajo v državah AKP. Tukaj je potrebno govoriti o uh, specifičnem tveganju. V okviru te teme bi rada zastavila nekaj podrobnih vprašanj in sicer Evropske komisije in Evropske investicijske banke. Kakšno je politično tveganje v teh državah? Ali povečano tveganje ni razlog za omejitev dejavnosti Evropske investicijske banke? v eh, državah AKP seveda. Eh, drugo tematsko področje je določitev pravil za učinkovitejšo uporabo sredstev na eh, teh področjih. Večletni finančni okvir za obdobje 2007 do 2013 je pokazal neustrezno uporabo sredstev in to velja tudi za investicije v eh, državah v razvoju. Tukaj gre za eh, uporabo eh, različnih instrumentov. Tretje tematsko področje, absorpcijska sposobnost in pa kvalitativne lasnosti prejemnikov sredstev. Tukaj govorim o državah, prejemnicah sredstev. tukaj gre tudi za uporabo eh, posrednikov na terenu. Četrto področje pa je osredotočanje Evropske investicijske banke na eh, prednostne naloge, na prioritete in seveda se je potrebno, se je potrebno zastaviti vprašanje, ali se bodo te prioritete v prihodnosti eh, spremenile. Seveda se spreminjajo tudi eh, tveganja, s katerimi se soočamo, kako Evropska komisija in Evropska investicijska banka eh, sodelujeta. No, sedaj pa prehajam na angliščino. Upam, da sem eh, sedaj vzpostavila vsaj širši okvir, znotraj katerega se nahajamo v tej razpravi. Določeni poročevalci v senci so že bili v stiku z mano, želijo sodelovati in pripravljena sem organizirati še več eh, sej poročevalcev v senci na to temo. Danes pa izkoristimo prisotnost Evropske investicijske banke in izkoristimo to za upravnavo temeljnih tem, na katere se bo potrebno osredotočiti. Najlepša hvala. Ja, dank, dan. Hvala lepa. Zastavljeno je bilo vprašanje Evropske komisije, kar takoj vam dajem besedo, da lahko odgovorite poročevalki. Najlepša hvala. Gospa predsednica, mislim, eh, da eh, bom eh, na vprašanja odgovoril skupaj z svojim kolegom. Kar zadeva vprašanja poročevalke. Prvo vprašanje se je nanašalo na politično tveganje, če sem vas pravilno razumel. Seveda je potrebno politično tveganje upoštevati, hkrati pa je potrebno upoštevati tudi eh, finančne in politične instrumente, ki jih imamo na voljo. Potrebno je spostaviti ravnotežje med tem političnim tveganjem in pa med prehodom na novo obdobje, eh, v katerem želimo v veliko večji meri izkoristiti podporo zasebnega sektorja. Na ta način eh, bomo dosegli vključujoč in trajnosten razvoj. To je prva tema, ki ste jo tudi sami izpostavili. kar eh, zadeva neustrezno uporabo. Ja, naša sredstva so omejena in jih je potrebno kar najbolje izkoristiti. V Evropski komisiji izvajamo eh, preglede in naši kolegi iz Evropske investicijske banke eh, bodo zagotavo lahko razložili, kako se razvijajo instrumenti financiranja potem pa države AKP. Mislim, da obstaja velika zaskrbljenost tako pri Evropski komisiji, kakor tudi pri Evropski investicijski banki glede situacije v teh državah in to bo ena izmed temeljnih tem, ko se bomo z tem ukvarjali tako pri načrtovanju projektov eh, v Evropski komisiji, kakor tudi v Evropski investicijski banki, to jemljemo zelo resno. Potem pa so tukaj še strateška vprašanja in eh, naš dialog eh, z državami partnericami. Seveda moramo bolje izkoristiti finančne instrumente, ki so nam na voljo in eh, poskrbeti moramo za to, da bo to del našega dialoga z državami prejemnicami pomoči. Zagotavo tako menimo v Evropski komisiji in prepričan sem, da se z nami strinjajo tudi kolegi iz Evropske investicijske banke. Najlepša hvala. Da bo noh ne runde, no? Also... Ja, izvolite, čeprav bo sledil še krok vprašanj. Hvala lepa. Kar zadeva politično tveganje in specifično vprašanje, ali eh, ne bi morali zaradi tega političnega tveganja omejiti delo Evropske investicijske banke. Naredimo korak nazaj. Evropska unija se je odločila, da bo dejavna izven svojih meja, zato da bi uspodbujala svoje interese in pa širila svoje vrednote. Boj proti revščini je ena izmed teh vrednot. Da bi to storila, ima na voljo različne instrumente. Imamo specifične instrumente Evropske komisije, pa tudi Evropsko investicijsko banko. z uporabo Evropske investicijske banke so države članice želele, da Evropska investicijska banka ostane inštitucija, eh, ki eh, je ustrezno upravljanja, upravljena kar zadeva obladovanje tveganja trenutno eh, je naša ocena AAA. Eh, Na voljo imamo instrumenti, ki omogočajo Evropski investicijski banki, da eh, deluje v zelo tveganih situacijah po svetu, pri tem pa ne ogroža lastnega proračuna. Zaradi tega je Evropska investicijska banka odgovorna za eh, del sredstva namenjenih Evropski investicijski banki. Tukaj gre eh, za eh, instrument za financiranje Kotonu. In ta instrument se nahaja izven računovodskega izkaza Evropske investicijske banke. Na ta način lahko financiramo številne zanimive projekte. Res je, da v številnih državah, da je v številnih državah politično tveganje više kot v drugih, ampak to ni razlog za Evropsko investicijsko banko, da teh projektov ne bi financirala v okviru instrumenta za financiranje kotonu. Financiramo številne projekte, za financiranje se odločamo glede na zrelost teh projektov. Seveda pa pri tem upoštevamo tudi eh, velikost gospodarstva. V večjih državah financiramo več projektov kot v manjših državah zaradi temeljnega gospodarskega razvoja. Ampak politična situacija za nas ni ovira, da bi eh, financirali projekte v določeni državi zaradi tega, ker je takšna narava instrumenta za financiranje kotonu. Ta instrument nam omogoča financiranje eh, projektov v državah AKP. Na ta način lahko ocenimo vrednost projekta, hkrati pa povzamemo politično tveganje. To ne bi bilo mogoče, če ne bi imeli tega instrumenta za financiranje kot unu. Kar pa zadeva specifične lasnosti držav prejemnic. Te bi lahko razložil, razdelil v dve kategoriji. Gre za države AKP, za javne organe ali pa za nacionalna železniška podjetja, za vodno gospodarstvo, za cestna podjetja. Torej gre za določene organe javnega sektorja. V tem primeru vedno zahtevamo, da država kot takšna prevzame odgovornost za eh, dober potek projekta. Ali pa financiramo eh, zasebni sektor in eh, na to se nanaša večina naših dejavnosti. V zasebnem sektorju imamo finančne posrednike, torej finančni sektor, tukaj gre za zasebne banke ali pa uh, neposredno financiramo podjetja, gre za lokalna podjetja, včasih za podružnice podjetij Evropske unije, uh, vendar po večini ne financiramo teh. Torej, zasebna podjetja znotraj teh držav ali pa finančni posredniki znotraj teh držav. Za dosego cilja naše inštitucije sodelujemo v veliki meri z mikrofinančnimi inštitucijami in pa z delniškimi skladi. Mikrofinančne inštitucije eh, potrebujejo financiranje z naše strani, da lahko zagotavljajo financiranje za mikropodjetja. Eh, v primeru delniških skladov pa zagotavljamo kapital za te sklade, ki potem ulagajo v majhna in srednje velika podjetja. Sedaj pa k strateškemu vprašanju, ali se prioritete spreminjajo. No, nasplošno lahko odgovorim z ne. Kaj ti cilji, ki smo si jih zastavili za ta instrument eh, za ulaganja, so bili določeni na samem začetku. Ne bi rekel, da so ravno uklesani v kamen, ampak razložil sem eh, cilje v svoji predstavitvi, to si lahko ogledate na strani 17, se mi zdi. Torej gre za razvoj in pa družbeno in gospodarsko infrastrukturo, za lokalni zasebni sektor, za podnebne spremembe, prilagajanje eh, tem spremembam in za regionalno vključevanje. In te cilji se ne spreminjajo. Kar pa se spreminja, je izbira projektov znotraj teh sektorjev. Projekte izbiramo glede na to, kako Evropska komisija in Evropska služba za zunanje delovanje določita strategijo, eh, strategije za posamezne države. Za vsako državo imamo strateški dokument, in pristop se od države do države razlikuje. Vsi projekti morajo spadati v ta štiri širša področja, razvoj eh, družbene in gospodarske infrastrukture, zasebni sektor, lokalni zasebni sektor, podnebne spremembe in pa regionalno vključevanje. Ampak glede na strateški dokument eh, za posamezne države, eh, projekte prilagajamo. Najlepša hvala. Kolega Sarvama. Uh, Hvala lepa, predsedujoča. Poskusil bom z drugačen, drugačnim pristopom. Zakaj pravi predsednica, da smo izgubljeni? Zato, ker nimamo dovolj konkretnih dejstev. Naj se vrnem k osnovam. Čeprav razumem, je vedno, vedno obstaja določena stopnja tveganja, ko investiramo. Vendar pa bi si ta odbor želel, da bi imel nekaj več v pogleda. Recimo pri skladu za spodbujanje naložb izkotonuje. Tukaj potrebujemo nekakšen upogled, eh, osnovne podatke. Preprosto nimamo časa, da bi opravili enako delo, kot ga imate vi. Ne gre za to, da ne bi zaupali v delo Evropske investicijske banke, ampak vseeno potrebujemo nekaj več upogleda v to, kje smo izgubili denar, kje projekti niso dosegli željenega učinka, kjer so imeli manjši učinek, srednji učinek in tako naprej. In pa še nekaj je s tem povezano. Kako so se ta tveganja razvijala? Z drugimi besedami, ali poznamo kakšne primere, kjer je politična nestabilnost v državi upravičen, ki vplivala na razvoj projekta, učinkovitost projekta. Takšne stvari moramo vedeti in razumeti, zato da lahko upravimo svoje delo hvala. Tudi sama sem se uvrstila na seznam govornikov. Navezala se bom na to, kar je povedal gospod Saravama. Eh, no, naj povem najprej, da sem vesela, da ste tukaj in da bi želeli, da pridete še večkrat. Ampak, eh, če rečete, da boste predstavili rezultate, potem morate resnično predstaviti rezultate. To niso bili rezultati, kar ste vi tukaj predstavili. Kakšen rezultat je to, da je EIB, eh, da EIB želi delovati v skladu z svojim mandatom. Eh, to se nam zdi samo po sebi umevno. To ni nekaj, kar bi lahko predstavili kot rezultat. Potem naj povem, da ste povedali veliko stvari, ki jih mi že vemo. Ne vemo pa, naprimer, eh, če si ogledamo vaš grafični pregled na strani 10. 970 milijonov smo zbrali za 29 projektov, to pomeni približno 35 milijonov evra na projekt. To je pravzaprav velik znesek, gre za velike projekte. no spet 29 eh, projektov v celotnem prostoru AKP je pa spet malo. Morda bi lahko nekaj več povedali o takšnih projektih. Razumeli smo, da je 89 odstotkov v subsahari in pa 62 projektov v zasebnem sektorju, ampak 29 projektov ni velika številka, pravzaprav bi lahko vse našteli eh, in potem bi imeli mi več od tega. Eh, to bi bili bolje predstavljeni konkretni rezultati. No, eh, no leta 2013 smo imeli 20 odstotkov. Thank you oprostite, leta 2012. No, pa še vzvod 2,9. To ni veliko, je pa več kot nič. Zato bi bilo zanimivo vedeti, kdo so tisti drugi partnerji, ki so poskrbeli za ta vzvod, ali gre tudi za zasebne banke oziroma ali gre samo za javne donatorje, ki, potem, ki se potem trepljajo po ramenih, češ kako lepo so sedaj to naredili in kako so poskrbeli za vzvod. Tudi to bi želela vedeti. Pa še nekaj sem si zapisala. Teh zapiskov sedaj ne najdem. No, ta uh, projekt na jezeru Turkana gre za vetrno elektrarno. Rekli ste, da boste skušali privlačiti institucionalne in pa komercialne posojilo dajalce. Za koga pa tukaj gre, če ste lahko bolj konkretni? In pa še uh, to, o čemer je govoril Pietri Savarma. Um, recimo, če si ogledamo graf na strani 5. Torej od leta 2013, koliko znesko je tukaj izpadlo, koliko je bilo prometa, morda bi lahko nekaj več povedali o tem. Hvala lepa. No, odgovoril bom na vsako vprašanje posebej. Najprej, kar se tiče rezultatov. No, opravičujem se, če tega nisem vključil v mojo prezentacijo. Veliko številk je opisanih v tej brošuri, ki ste jo dobili. Tam eh, je zapisanih veliko številk, predstavljen je vsak eh, projekt posebej, ki smo ga financirali. Eh, seveda bi bilo težko, da bi jaz sedaj govoril o vsakem projektu posebej. ampak želel sem to omeniti za vsak eh, slučaj. In pa še poročilo o rezultatih, ki ga je objavila Evropska investicijska banka. Gre za poročilo, ki zbira ne samo konkretne podatke o projektih, ki smo jih financirali, ampak tudi kazalnike, ko gre za eh, zaposlovanje oseb, ki smo jih vključili v projekte. No, se, če dovolite, da se vrnem k svojim zapiskom. za leto 2013 eh, sem prikazal 472 milijard evrov v okviru eh, sklada za naložbe iz Kotonuja. Če sem bolj konkreten, no, eh, no sedaj bom govoril o 712 milijardah, torej skupaj z našimi lastnimi viri. To bi pomenilo približno 100 tisoč delovnih mest Eh, lahko bi prihranili um, 50 tisoč ton CO2 -ja z eh, okoljskimi projekti. Um, ti projekti bodo imeli uh, dobičkonosnost v znesku 56 tisoč milijonov evrov na projekt in pa dobili bomo povratna posojila v znesku 23 tisoč milijonov na projekt. Eh, ko gre za infrastrukturo, 1,7 milijonov ljudi bo dobilo dostop do čiste pitne vode. dvesto petindvajset eh, tisoč ljudi bo dobilo dostop do sanitarnih storitev, eh, potem 100 eh, eh, tisoč kilometrov optičnih vlaken za infrastrukturne projekte. Prav tako pričakujemo, da, bo zgrej, da bodo zgrajene tri šole. S tem se bo povešalo število otrok, ki obiskujejo šolo za 1500. Torej, vse to so podatki, ki temelijo na kazalnikih, ki smo jih razvili za naš sklad za spodbujanje naložb. In naj vas še enkrat opozorim na to obširno poročilo, kjer boste našli zbrane vse podatke za Evropsko investicijsko banko. No, prav imate številni projekti niso prinesli želenega rezultata. Eh, lahko pa rečem, da projekte stalno ocenjujemo, spremljamo in kolega iz Defko je že omenil oceno eh, iz leta 2010. Vse skupaj nadzorujemo, včasih projekti dosežejo rezultate v skladu z pričakovanji, včasih so ti pod pričakovanji, včasih na pričakovanje. Kar se tiče števila projektov, res je, 29 projektov ni veliko. Ampak glede na vire, ki jih imamo na razpolago, eh, tako, ko gre za človeške vire, kakor za finančne vire, gre pravzaprav za dober rezultat. Vedeti morate, da vsak projekt potrebuje določen čas, včasih 5-6 let, za to, da dejansko um, prinese prve sadove. Tako da gre za veliko dela, tehnične službe morajo trdo delati za to, da ti projekti prinesejo prve rezultate. In pravzaprav je to število projektov primerno obsegu mandata, ki ga imamo, 3,8 milijard evrov uh, investiramo na leto. Ta mandat je podaljšan do leta 2020, tako da uh, imamo število projektov in obseg dejavnosti, ki pač eh, odražajo obseg virov, ki jih imamo na voljo. Potem omenili ste posnetek številka 5 in ta vzvod. Res je, tukaj ne bi smel uporabiti besede vzvod, leverage. Tukaj sem želel povedati, da bo celoten obseg posojil izhajal iz uh, začetne vsote 3,2 milijarde evrov. Z tem bomo lahko posojili trikrat večji znesek kumulativno eh, čez celoten življenjski cikl vzvod se nanaša na to, koliko denarja smo uspeli pritegniti iz drugih virov. EIB ima učinek vzvoda, ki je eh, trikraten ali pa štirikraten v primerjavi z osnovnim zneskom. Mi imamo 15 do 20 kratni vzvod za zasebne za zasebni sektor. In to lahko dodamo k eh, tem trikratnem vzvodu. Eh, tako da na posnetku 5 eh, nismo prikazovali vzvoda zunanjih partnerjev, ampak gre za vzvod tega, kar je bilo investirano v sklad za spodbujanje naložb. To pomeni, da bomo lahko odobrili posojila v znesku 9 milijard evrov v AKP. Kar se tiče vprašanja v zvezi z projektom na jezeru Tarkana, tukaj smo posojilo je malcem pomagali privlač, pri, pritegniti dodatne investicije. Najprej smo sodelovali z velikim številom drugih institucij, z norveškim investicijskim skladom za države v razvoju, potem tudi sklad iz eh, Danske, Vestas. Če mi date še dve minuti, bom omenil še druga dva partnerja. Torej, projekt so financirali EKF iz Danske, 120 milijonov in pa druga, drugi komercialni posojilodajalci so bile komercialne banke, ki so sofinancirale ta projekt z nami. Oprostite, predsednica, nimam tukaj natančnega imena teh dveh komercialnih bank, ampak lahko vam naknadno sporočim te informacije. Hvala lepa. No, s tem je stvar postala že nekoliko bolj konkretna. Poročilo bi z veseljem eh, prebrali, če bi ga dobili. Nažal smo ga dobili šele konec prejšnjega tedna od Evropske investicijske banke in šele sedaj so ga dobili poslanci. Lahko bi ga razdelili poslancem že včeraj, ampak to tudi ne bi bilo eh, dovolj časa za to, da bi vsi prebrali 75 stransko poročilo. Kolegica Šmit. Ja, ähm, Hvala lepa, s tem se popolnoma strinjam. Načeloma želim povedati, da gre za zelo pomembne dejavnosti in seveda jih vsi masovno podpiramo. Problematično pa je, če se kaj dogaja zunaj računovodskih izkazov, zato se posporaja vprašanje, ali je to upravičeno ali ne. V vaši predstavitvi ste stalno uporabljali besedico mi, mi izbiramo projekte in sedaj me zanima, mi, kdo je to? No in pa glede na to, da pri izbiri projektov sodelujete za komisijo, kakšne kriterije ob tem uporabljate? Kako lahko pride kakšno podjetje do sredstev za to, da lahko financira svoj projekt. Poleg tega, da predstavi svoje cilje. In pa še eno vprašanje. Ko, izbirate, ko izberete nek projekt ali vedete, ali takrat že veste, kakšni so pričakovani rezultati, ali to spremljate, nadzorujete oziroma na kakšen način ocenjujete potek teh projektov. To je povezano z vprašanjem gospoda Saravane. To je prvo vprašanje. Sedaj pa drugo vprašanje. Rekli ste, da se pri izbiri projektov opirate tudi na manjše lokalne agencije, regionalne banke. Zato me zanima tudi, kako te lokalne banke in uh, agencije izberete oziroma ali jih izberete enkrat in potem vedno sodelujete uh, z njimi. Mislim, da bi tudi te agencije morali nekoliko nadzorovati. Hvala lepa, Petri, se vama. Clarify, uh, Hvala lepa. Naj uh, skušam dodatno pojasniti. Pravilno se odgovori na vsa vprašanja predsednice o konkretnih podatkih in tako naprej. Ampak jaz mislim, da bi potrebovali neko splošno idejo o tem, eh, kaj je bilo naše izhodišče, kako je potekalo delo, kaj se smo izboljšali prosim vaš, za vašo oceno in pripravljen sem vašo oceno spoštovati. Torej, 9., 10., 11. krok. Ali smo na pravi poti ali ne, to vas sprašujem. Um, Gospod Lalu. They were raised Odgovoril bom po vrsti. Najprej ste me vprašali, kdo smo mi. Mi smo Evropska investicijska banka, njeno osebje, njen upravni odbor in njen izvršni odbor. In vse, kar počnemo, je pod neposrednim nadzorom držav članic no, prostite, morda sem vzel določene stvari za samo po sebi umevne, ampak naj vam povem, kako vse skupaj poteka. Eh, osebje Evropske investicijske banke predlaga, kakšne projekte bi naj financirali. Sklad za spodbujanje naložb eh, mora upravni odbor odobriti te odločitve in potem bo poseben odbor za ta sklad za spodbujanje naložb za predstavniki iz vseh držav članic Evropske unije mora odobriti vsako posamezno odločitev. Če so odločitve odobrene, potem eh, izvršni odbor Evropske investicijske banke, ki jo prav tako ki ga prav tako sestavlja 28 držav članic, se pravi, gre za dvojni nadzor. No, eh, izvršni odbor potem eh, odloči o tem, ali projekte podpirajo vsi predstavniki vseh držav članic in ali projekti ali so projekti v skladu z kriteriji Evropske investicijske banke. No in kakšni so ti kriteriji? Povedal sem, kakšni so cilji našega mandata. Mandat nam omogoča, da Evropska investicijska banka s pomočjo sklada za spodbujanje naložb izbere nabor projektov, ki odgovarjajo eh, našim kriterijem. Če gre recimo za projekt, ki ga izvaja majhno srednje veliko podjetje. Potem bomo na terenu izbrali posrednika, ki so pripravljeni podeliti to posojilo, ki so pripravljeni o poteku projektov poročati. No, mi EIB, se pa obvežujemo, da bo denar porabljen za natančno usmerjene cilje. Ta denar je porabljen za investicije, ne za plače. Se pravi, finančni posredniki, s katerimi sodelujemo, morajo preveriti, ali je denar uporabljen za dogovorjeni namen to, je dogov, to je zapisano v našem dogovoru. Določene investicije so dovoljene, druge ne. Za vsako majhno in srednje veliko podjetje morajo posredniki za avtorizacijo zaprositi Evropsko investicijsko banko. Včasih gre za dolg seznam teh posojil, ampak mi v EEB moramo zagotoviti, da sodelujemo s takšnimi finančnimi posredniki, ki denar uporabijo na pravilen način ki, in ki o tem poročajo v skladu z našimi veljavnimi standardi. Prej sem govoril o posojilih za 23 tisoč lokalnih MSP-ev. To je rezultat, ki ga bomo preverili tudi naknadno. Preučili bomo, koliko zaprosil smo dobili od lokalnih posrednikov in potem bomo uh, pripravili še primerjavo med ex ante in ex post evalvacijo. Eh, kar se tiče poteka projektov, ali potrebujejo pri tem kakšno pomoč, Torej, pri vsakem projektu si bomo ogledali situacijo v zasebnem sektorju, v javnem sektorju, posrednika, pri določenih projektih, če ima izvajalec projekta dovolj zmogljivosti, da sami upravljajo projekt, potem uh, bomo to omogočili in uh, podjetje bo vsako leto poročalo o tem, kako projekt poteka. Uh, naš, ehm, naš skupina poslanega osebja pa bo potem preverila, ali je projekt bil ustrezno izveden. Če podvomimo v to, da bi izvalec projekta lahko izpolnil naše kriterije, naše standarde, v takšnem primeru pa predvidimo tehnično pomoč. tem se ukvarja enota za izvajanje projektov, ki je pogosto sestavljena iz določenega števila mednarodnih svetovalcev, ki so tam zato, da zagotovijo, da se denar EIB porabi na pravilen način. Prav tako lahko, pom lahko pomagajo lokalnim oblastem pri razpisih. Torej lahko se ukvarjajo z opisom projektom, z razpisi za projekt in pa z izvajanjem projekta. Se pravi, ko gre za posojila, uh, posojila iz sklada za spodbujanje naložb, kombiniramo tudi z tehnično pomočjo. No in pa še vaše vprašanje, ali gremo v pravo smer. No, moram priznati, da je težko odgovoriti na to vprašanje. Z vidika Evropske investicijske banke je jasno, da je ta sklad za spodbujanje naložb nekaj, kar potrebujemo, če želimo financirati produktivne naložbe v območjih, ki jih zaznamujejo določena politična tveganja. Države članice ali pa Evropska investicijska banka tega ne bi mora, mogla narediti sama. Ta sklad nam omogoča, da financiramo produktivne projekte, lahko zagotovimo, da je projekt ekonomsko gledano smiseln in da je dovolj dobičkonosen, da ne mečemo denarja skozi okno. In to lahko naredimo v regijah, ki so zelo tvegane, eh, tako z vidika izvedljivosti projektov, kakor tudi z političnega vidika. In uh, pravilno se mi zdi, da za to uporabimo denar iz javnega sektorja. Denar iz javnega sektorja moramo uporabiti za projekte, za katere ni zasebnega de denarja in uh, v številnih primerjih, če ne bi vložili določen del javnega denarja, teh projektov spoh ne bi bilo. Recimo pri marsikaterem projektu, ki ga izvajajo MSP, preprosto ni komercialnih uh, investitorjev, ki bi bili pripravljeni prevzeti tak projekt. Tako da lahko takšen projekt izvedemo samo s pomočjo javnih sredstev. Pogosto je ta sklad za spodbujanje naložb omogočil projekte, ki sicer sploh ne bi izvajali, ker še vedno um, obstaja to mišljenje, da so komercialni investitorji pripravljeni investirati v določene projekte v Afriki, samo če jim ti prinesejo zelo visoke donose. No, naši projekti nimajo tako zelo visokih donosov, so v skladu z našim mandatom, ampak niso pa dovolj za zasebni sektor. In zato mislim, da je ta sklad zelo pomemben za to, da smo lahko financirali zelo uporabne projekte na licu mesta in smo pri tem uh, lahko uporabili denar, ki ga sicer ne bi imeli na razpolago. Hvala lepa. Um, drugih govornikov ni, tako da dajem besedo še enkrat poročevalki. Martina, izvoli. Hvala lepa, razprava je bila zelo težka. Uh, žal mi je, jaz sem poročilo videla in zato sem določene stvari razumela kot uh, samo po sebi umevne. Imela sem torej prednost pred določenimi kolegi. Pripričana sem, da je struktura banke in pa sklada za spodbujanje naložb zelo zapletena. Veliko je akterjev, veliko je dejavnosti. Uh, In težko je popolnoma jasno razumeti, kako vse skupaj deluje in kaj so glavni rezultati. No, pozdravljam eh, revizijo Evropskega računskega sodišča, zato se vam zahvaljujem. Še naprej bomo v stiku. Organizirala bom tudi sestanek poročevalcev v Senci v začetku januarja. Tukaj gre samo za del razrešnice namreč. No in če imate kakršnokoli priporočilo za me, bom eh, vam zelo hvaležna. Nova sem v tem odboru, zato eh, bom zelo vesela priporočil eh, bolj izkušenih kolegov. Hvala lepa predstavniku Evropske investicijske banke. Hvala lepa, da je predstavnik odgovoril na vsa vprašanja. Eh, vesela sem bila teh odgovorov in pa vprašanj. Eh, bi si pa želela, da bi komisija bila bolj konkretna pri svojih odgovorih. Hvala lepa tudi predstavnikom načunskega sodišča, da so danes tukaj. Hvala lepa. Če povzamem razpravo, lahko gotovimo naslednje. Najprej, eh, revizije računskega sodišča nujno potrebujemo, kajti preprosto imamo premalo podatkov o načinu delovanja tega sklada za spodbujanje nalož. No, uh, drugič, želim si nekaj več uneme komisije tukaj. To vprašanje je za nas zelo pomembno. Zato smo postali politiki, da lahko tudi z, v zvezi s takšnimi vprašanji odgovarjamo našim eh, voljivcem in voljivkam. Zahvaljujem se predstavniku EIB-ja, eh, poročevalki, predstavniku računskega sodišča. Eh, no, popovdan se bodo sestali samo koordinatorji, sestali se bomo od 15. ure do 17. ure in 30 minut v tej isti dvorani. Hvala.